Pan przewodniczący! Good afternoon, ladies and gentlemen. Would... Dobr dan, gospe in gospodje. Prosim vas, da zasedete svoja mesta, da bomo lahko začeli. Kot najbrž veste, lahko v Evropskem parlamentu prečakujete tolmačenje v materni jezik. Zagotavljamo tolmačenje več kot 20 eh, jezikov. Vse kabine okrog nas so polne tolmačev, kar je zelo eh, dobro. To nam je zelo všeč, zaradi tega, ker nam eh, vsem zelo koristi, saj lahko se sporozumevamo prek maternih jezikov. Dovolite mi, da eh, pova, pozdravim med nami gospod Evo Kopač predsednico eh, parlamenta Republike Polske in gospoda Boruseviča, predsednika senata. Ta bosta predsedovala sestanku skupaj s parlamentom. Najlepša hvala, dragi prijatelji. Rad bi eh, pozdravil tudi vse poslance iz nacionalnih parlamentov. To ni prvič, da vas pozdravljamo med seboj, odkar velja Lizbonska pogodba. Vsake pol leta potekajo posebne skupne parlamentarne seje, ki se posvečajo pomembnim temam, kot so države Zahodnega Balkana, energetska skupnost, seveda kriza. Pred enim letom smo se posvetili tej temi ter podnebne spomembe. To so bile doslej obravnavane teme na prejšnjih štirih sejah. Rad bi med nami pozdravil tudi eh, kolege iz Evropskega parlamenta. Vsi poslanci Evropskega parlamenta pozdravljamo tudi vse druge goste. Veliko veselje mi je, da smo torej vsi skupaj danes. Med nami je tudi gospod Michael. Cihon, ki, je, eh, ki prihaja iz Mednarodne organizacije dela. Rad bi se vam zahvalil, da ste prišli. Jutri dopoldne bo gospod Vladislav Košinja Kamiš, eh, minister za delo in socialno politiko, eh, Republike Polske eh, z nami. Z njim bo tudi gospod Laslo Antor, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Oba bosta prisotna v času jutrišnje dopodanske seje. Na podlagi Lizbonske pogodbe je naša dožnost, da smo v čim boljšem stiku med seboj. Eh, Lizbonska eh, pogodba je razvila to zelo zanimivo eh, zamisel. Tokrat na tej skupni parlamentarni seji se bomo ukvarjali zelo pomembno temo. Potekala bo razprava v treh panelnih razpravah. Eh, če mi dovolite, bom eh, eh, na tej točki prešel na moj materni jezik, na polščino. Tako da prosim, uporabljajte slušalke, če me želite razumeti. Še enkrat, dovolite. Gospa predsednica polskega parlamenta, gospod predsednik eh, senata, dragi predstavniki parlamentov, tukaj je že tretje leto, odkar velja Lizbonska eh, pogodba, na podlagi katere so eh, nujna redna zasedanja z nacionalnimi parlamenti. To je zelo pomemben element naše demokratske odgovornosti nacionalni parlamenti in Evropski parlament eh, so namreč voljeni neposredno. Evropski parlament zato meni, da so skupne parlamentarne seje zelo pomembne. Srečujemo se pogosto, še posebej eh, znotraj Kozaka, znotraj eh, odborov za evropske zadeve. Kozak je izraz, ki ga poznate večinoma tudi vi. Sedaj pa poskušamo tudi ugotoviti, kako bi lahko sodelovali na področju zunanjih eh, zadev, na področju varnosti in obramne politike. Tudi to je zelo pomembno saj želimo, da bi eh, te politike bile okrepljene v sklopu Evropske unije. Tema, ki jo je polsko predsedstvo predlagalo v razpravo, je zelo pomembna temna za naše državljane, saj, saj eh, je 216 milijonov evropskih državljanov na robu uh, na robu revščine, 43 milijonov ljudi pa občasno občuti lakoto zaradi krize. Zaradi tega Evropska unija poskuša nasloviti problem lakote po vsem svetu, to pa moramo narediti tudi doma. Najbolj nevaren pojav je nezaposleno, še posebej med mladimi. Obstajajo določene eh, regije znotraj Evropske unije, kjer je eh, približno 40 odstotkov mladih, ki so nezaposleni. Torej, lahko govorimo o izgubljeni generaciji, zato bi bilo smiselno, da znotraj večletnega finančnega okvira imamo tudi politike, ki bi blažile te težave, še posebej težavo vezano na brezposelnost. 1,5 milijonov eh, delovnih mest je bilo ustvarjeno s pomočjo kohezijske politike v letih 2000 do 2006. To je zelo dobra številka, za katero se moramo zahvaliti samo kohezijski politiki. Potem je tukaj še kmetijska politika, ki nas močno podpira. Država, ki jo imamo v Evropski uniji, pa se naslavlja, ja, oziroma se vrti okrog staranja prebivalstva. V naslednjih 30 ali več letih do leta 2050 bomo imeli kar dvakrat več uh, starostnikov, ki bodo starejši od 60 let. Uh, Daljša se je namreč življenjska doba naših državljanov zaradi dobrega javnega zdravstva, to je dobro, ampak obenem pa je v Evropske uniji stopnja rodnosti zelo nizka, zato moramo čim prej nasloviti težave ki se navezujejo na naše pokojninske sisteme, tako da dvignemo pokojitveno starost. Nobene druge možnosti nimamo, moramo delati dlje več, moramo prihraniti zelo dobro tudi veste, da težave, ki jih imajo, izvirajo iz zadolženosti, kar nekaj je namreč držav, ki živijo od dolga. Posojila pa je treba uh, Odplačati to bodo morale storiti prihodne generacije. To pa je neetično. Tega ne bi smeli eh, početi. Ne bi smeli biti tako zadolženi, da bi morali naši otroci in naši vnuki plačevati za nas. Zato moramo ponovno razmisliti o strategijah, moramo se lotiti novih projektov, delati moramo dlje, povečati pa moramo tudi stopnjo rodnosti. Eh, to se pa navezuje tudi na pravice žensk, na enakost na dejansko enakost in enakopravnost, na to, da je treba izboljšati status materinstva, tako da bodo tiste ženske, ki bodo pripravljene rojevati in prepričan sem, da vse ženske želijo imeti svojega otroka, bodo lahko materinstvo tudi uživale in bodo lahko eh, se eh, poslužile različnih oblik pomoči ko bodo za nekaj časa prenehali delati. Glede tega je tudi Evropski parlament prenedavnim sprejel posebno resolucijo, na podlagi katere bi morali povečati stopnjo rodnosti, obenem pa zagotoviti pravilne delovne razmere za vse osebe, ki so starejše od 60 let. To so osebe, ki jih ne smemo prisiliti v pokojitev. Spoštovane gospe in gospodje, prepričan sem, da ste v svojih razpravah že govorili o teh temah. Eh, in da bomo o teh temah govorili tudi v naslednjih urah danes večer. Eh, ste vodno vabljeni na svečano večerjo, jutri pa bomo eh, naprej razpravljali. V tem trenutku pa bi želel povedati, da v kriznih časih, kot so današnji, nastopi tudi čas, ko lahko začnemo z različnimi reformami. Naša uh, socialna politika, kakršna je, ne bi mogla obstajati brez krize. V ekstremnih situacijah, ko so pred nami veliki izzivi, le takrat se lahko soočimo s temi izzivi in predlagamo primerne rešitve. Zato moramo razmisliti o različnih spremembah, o tem, kako bi upeljali nove delovne kodekse, kako bi uh, prevetrili naše pokojninske sisteme in kako bi povišali stopnjo rodnosti. Razmislimo o vsem tem na inovativni način. Prepričan sem, da to lahko naredimo tudi v kriznih časih. To je bilo le nekaj vodnih besed. Sedaj pa prosim, gospod po predsednico polskega sejma Evo Kopač, da spregovori in da vodi naslednji del naše razprave. Prosim vas, da najprej poveste svoje uvodne besede. Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta. Spoštovane gospe in gospodje, v veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim na tej skupni parlamentarni eh, seji, ki jo skupaj organizirajo Polski sejm, Polski senat in Evropski parlament. Gre za dogotek organiziran v sklopu polskega predsedovanja. Torej, v veliko veselje mi je, da lahko odprem 11. skupno parlamentarno sejo v sklopu polskega predsedovanja. Vaša nazočnost jasno kaže, da je parlamentarna razsežnost vse pomembnejša znotraj Združene Evrope. V času krize, s katero se poskušamo soočiti, je to še posebej pomembno. Zato bi se želela zahvaliti tudi Evropskemu parlamentu, ki je soorganiziral in ki gostuje ta eh, seminar, to sejo. Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in med Evropskim parlamentom je namreč zelo pomembno znotraj parlamentarne razsežnosti eh, polskega predsedovanja. Spoštovane gospe in gospodje, na današnji prvi dan naše seje se upravičujem, 1. decembra smo praznovali uh, drugo obletnico vstopa veljavo Lizbonske pogodbe, uh, na podlagi katere sedaj lahko nacionalni parlamenti uh, aktivno sodelujo tudi pri zakonodajnem delu. Kot poslanci smo Eh, tisti, ki smo odgovorni za izvajanje načela subsidarnosti. Eh, to počnemo na področjih eh, pravosodja, notranjih zadev, varnosti. Spremljamo vse postopke ter tvorno sodelujemo tudi v medparlamentarnem sodelovanju. To je še posebej pomembno zaradi tega, ker je sodelovanje med parlamenti tisto, zaradi katerega lahko organiziramo razprave o najpomembnejših temah, ki se nanašajo na prihodnost Evropske unije. In to na način, ki eh, vse to približuje evropskim državljanom. Današnji dogodek je pravi primer tega. Evropska unija se je znašla na pomembnem eh, križišču v svoji zgodovini in to zaradi gospodarske krize, zaradi katere uh, Eh, se mora Združena Evropa soočiti z raznimi izzivi, sprijeti odgovorne odločitve in delovati v duhu solidarnosti. To zahteva tudi sprejemanje določenih rešitev, ki nam bodo omogočale, še posebej, da bodo naši državljani v prihodnje živeli varno če Evropa želi doseči določene cilje in se ponovno vrniti na pot trajnostnega razvoja, si moramo pogledati, kakšne so težave, ki obstajajo v naših družbah, kakšne so izzivi, s katerimi se morajo soočati naši državljani. In prav zaradi tega smo predlagali, da bi danes govorili o dveh zelo pomembnih temah in sicer, da bi govorili o socialni koheziji in o demografskem razvoju v trajnostni Evropi. staranje prebivalstva v Evropski uniji je vse prisotnejši prijav, ki vse bolj obremenjuje socialni sistem in pokojninski sistem, s tem pa ogroža tudi našo gospodarstvo. Pa vendar bi morali biti ponosni na največje svoje dosežke, na to, da nam je uspelo podaljšati povprečno življensko dobo v Evropske unije zaradi tega, ker so se izboljšali delovni pogoji in tudi socialni pogoji v Evropske unije. Teh dveh vidikov ne bi smeli pozabiti, eh, ko razmišljamo o tem, kako bi izboljšali sodelovanje eh, na področju politik, s katerimi naslavljamo demografske spremembe. Evropska unija lahko deluje le znotraj vključujoče družbe, povezane družbe. Da bi pa vzpostavili tako družbo, moramo vzpostavljati delovna mesta, moramo nasloviti uh, Eh, socialno izključenost, brezposelnost v eh, vsej Evropi. To je še posebej pomembno zaradi tega, ker živimo zelo težek eh, trenutek za Evropsko unijo in v takšnem trenutku bi morali še bolje se truditi za to, da bi zmanjšali razlike v razvoju med evropskimi pokrajinami in regijami. Socialna kohezija je torej nekaj, kar ni le ena izmed prednostnih nalog strategije Evropa 2020, temveč tudi odraža solidarnost med eh, državami članicami Evropske unije. Spoštovane gospe in gospodje, na današnjem zasedanju se bomo osredotočili na tri zelo pomembna vprašanja. Najprej bomo spregovorili o gospodarskih in proračunskih učinkih Eh, demografskih sprememb. Govorili bomo tudi o socialni koheziji in o regionalnem razvoju. O tem bomo govorili v sklopu druge panelne razprave. Znotraj tretje panelne razprave pa bomo govorili o. Eh, aspektih neenakosti znotraj demografskih eh, trendov kolikor bomo mogoče, si bomo pogledali, kateri so eh, demografski in drugi izzivi, s katerimi se soočamo danes. Gre za težave, ki so postale še bolj pereče v času gospodarske krize, zaradi tega moramo poiskati primerne rešitve za te težave. In prav zaradi tega upam, da bomo v sklopu te seje s svojimi sklepi vplivali na razpravo o socialni koheziji in demografskem razvoju v Evropski uniji. Ne pozabimo namreč, da je naša prihodnost in da je prihodnost prihodnje generacije odvisna od sklepov naše razprave. Tako da izkoristimo to priložnost in poskrbimo za skupno prihodnost. Današnja seja, še posebej v luči težke politične in gospodarske eh, situacije, bo krepko doprinesla k razpravi o socialni. Eh, razpravi o socialni koheziji in demografskih spremembah. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospa predsednica Polskega parlamenta, za te uvodne besede. Mislim, da ste tako eh, naredili dober uvod v našo razpravo. Zelo dobro je, da ste tako jasno in podrobno opisali okvir, v katerem se gibljemo in živimo. Sedaj pa eh, vam predajam tudi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 Najlepša hvala, gospa predsedajoča, spoštovani člani eh, in poslanci nacionalnih eh, parlamentov, polskega parlamenta in evropskega parlamenta. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Buzeku in gospe eh, Kopač za to priložnost, da lahko naslovim vse poslušalce in vse tukaj prisotne rad bi predstavil poglede mednarodne organizacije dela o spremenjujočem se okolju in učinku na socialno kohezijo, eh, še posebej v tem letu, ki je zelo pomembno za medgeneracijsko socializarnost. Sprosili ste mi, da na hitro podam uvod v današnjo razpravo. Najprej bom eh, povzel določene določena dejstva o demokratski spremembi, potem bom spregovoril o različnih aspektih leh tega in o spremembah, ki bodo izhajale. Potem bom spregovoril tudi o možnih eh, opcijah politik, eh, ki jih je tudi Mednarodna organizacija dela predstavila v svoji publikaciji. Glede na to, da imam le 10 minut časa, bom zelo hitro šel skozi vse to. Tako da najprej nekaj dejstev, nekaj številk, nekatere dobro poznate, nekatere poznate malce manj. Vsi vemo, kako eh, da eh, se starost eh, v zadnjih, zadnji polovici stoletja od leta 2010 do 2060 dviguje in da se bo dvignila za 130 odstotkov. To je še zelo pomembno, upoštevaje uh, Eh, vse tiste osebe, ki so odvisne od oseb, eh, ki služijo. Ta, eh, te osebe se bodo dvignile za 60 odstotkov. To se potem navezuje na vse to, kar mora Evropska družba narediti za to, da poskrbi za odvisne osebe čeprav je to razmerje visoko, ni tako visoko, kot eh, so demografske razmere in, od, in odnosi. Pa vendar eh, bo se, se to samo še povečevalo. In to je tisto, kar um, Evropska unija tudi napoveduje. Za 20 odstotkov naj bi eh, se znižalo razmerje med poprečnimi eh, pokojninami in poprečnimi prihodki. Eh, obenem bodo se tudi pokojnine dvignile. Evropska komisija predvideva, da bojo do skupni socialni odhodki se dvignili zaradi staranja, ampak le za 4,6 odstotka BDP-ja med današnjim datumem 2060. To pa predstavlja manj kot en odstotek na na desetletje. Nekatere države bodo morali skozi, skozi večje spremembe, ampak kaže, da eh, se to težavo da nasloviti. Vendar pa ni tukaj problem le v finančnih izzivih, v uh, davčnih izzivih. Tukaj treba govoriti tudi o gospodarskih učinkih in učinkih globalizacije. Vse manje namreč. Um, delovnega prebivalstva, zaradi eh, česar se bo zmanjšala tudi zaposljivost in v desetletjih med 2030 in 2050 se bo to zmanjšalo za približno polovico v primerjavi z obdobjema 2004 in 2010. Eh, davčne težave so spet obvladljive, vendar jih je treba upoštevati ob eh, drugih podatkih in sicer, da, bo, da se je od leta 1998 za 1,5 odstotka BDP-ja znižala, um, znižala stopnja davkov. In morda je zato treba poiskati razlog, razlog v uh, konkurenčnosti med svetovnim in notranjim uh, evropskim davkom. Obenem vidimo tudi, da, uh, so, uh, se, da se je uh, razmerje med prihodki in BDP-jem znižalo in sicer za 1,6 BDP-ja od leta 2000, od leta 2000 naprej. E, tako vidimo, da je treba to upoštevati tudi e, razne vplive globalizacije in e, konkurenčnosti na trgu dela. Seveda ima to tudi določene učinke. Ampak če upoštevamo, kaj bo to naredilo v prihodnosti, kaj se bo zgodilo, če se ne bo nič spremenilo, takrat ugotovimo, da bo se morala Evropa eh, znajti z vse večjim mednarodnim pritiskom, medtem ko se bo njeno delovno prebivalstvo eh, zmanjševalo in postajalo se manj produktivno. Eh, stopnja rasti se bo eh, ustavila, lahko bo šla celo v negativo in eh, to bo pomenilo, da bo tudi zaradi stroškov dela se zniževal BDP na splošno kar pomeni, da eh, bo vse več migracij, eh, te se bodo le počasi eh, izboljšale, če se ne bo naslovilo težave ksenofobije, obenem pa bo precej nezaposlenih. Zmanjšal se bo tudi ali pa zaostavil življenski standard. Eh, kar bo povzrečilo precejšnje težave sploh za tiste eh, delavce, ki eh, so imeli v preteklosti pozitivne izkušnje. Zato se bo tudi znižal življenski standard tistih ljudi, ki so doslej odvisni od socialnih transferjev. Glede na projekcije, ki jih imamo strani Evropske unije, lahko sklepamo, da bo prišlo do, eh, do eh, zelo slabega stanja pri prijemnikih transferjev v zadnjih 20 letih in to je morda drugačno tega, kar poznate doslej, je prišlo do eh, vse manj nadomestil. Tako da dejansko vidimo, da postajajo tveganja socialna tveganja vse bolj osredotočena na posameznika in da ti problemi niso več naslovljeni znotraj sistema. Naš pretekli cilj je bil ta, da bi se vzpostavilo socialno družbo, socialno kohezijo, ki bo lahko naslovila razne pritiske. Eh, sedaj pa vidimo, da se te bitke izgubljajo in da je pritisk vse večji. Eh, Kot eh, upokojenci že danes vidijo in opazuje že nekaj časa, so ti pritiski vse večji in bodo tudi vse večji. Politike eh, oziroma politične opcije so nam večinoma znani, ampak eh, večinoma nam vse ne bodo všeč. Katere so tiste, ki jih poznamo? Dejstvo je, da se bomo morali, morali vsega lotiti na splošno eh, moramo obdržati stopnjo odvisnih eh, članov gospodinstva na obvladljivi ravni, kar pomeni, da morajo generacije brez otrok ostati mlade dlje čase eh, in da morajo biti aktivne dlje časa. Dejstvo je, da, da tudi najhitreje rastoče um, družbe ne bodo mogle tega eh, naslavljati. Zaradi tega bo vse manj pravic za eh, ženske osebe z, oblik, z raznimi oblikami invalidnostmi in tudi za mlade. Treba eh, bo vzpostaviti drugačne delovne režime, drugačne sisteme podpore, obenem pa tudi pravičnejše migracijske politike. Treba bo tudi eh, spremeniti eh, obnašanje in vedenje strani gostujočih eh, držav, tako da se bo skupaj naslavljalo pritiske. Predvidevamo, da bo vse to vključeno tudi v beli knjigi o pokojninah, ki bo jih objavila Evropska unija. Treba bo tudi eh, povečati produktivnost, obenem pa tudi naložbe v sistem izobraževanja, zaradi tega, ker so lahko najbolj učinkoviti le tisti, ki se izobražuje. Treba poskrbeti za naložbe v vseživljensko izobraževanje. Treba poskrbeti tako tudi za produktivnost. Vidimo namreč, da, se, eh, da eh, je treba poskrbeti za za eh, življenske delovne razmere, razmere dobrega javnega zdravja, še posebej v zadnjih letih pred eh, upokojitvijo, zaradi tega, ker so se te najslabše, eh, najbolj poslabšale. Ne na zadnje so tukaj še politike, ki morajo naslavljati, tako kot je povedala gospa predsedojoča, stalne Eh, stalne eh, stopnje, stalne stopnje rojstva, ki eh, je pod stopnjo nadomeščanja. Znotraj te je treba poskrbeti tako za družine in tudi za oskrbo otrok in za izobraževanje. Vse to bo namreč imelo učinek na uh, naslednje generacije, vendar zato, da bo ta učinek dejansko pravi, bomo morali počakati 40 do 50 let. To so klasični recepti, uh, poznamo jih, čeprav jih ne uporabljamo vse. Nekateri bodo zmanjšali uh, izdatke, večinoma pa bodo stali. Ta denar je treba plačati danes in morda bodo potrebna desetletja, preden bomo videli učinek letega, preden bomo videli kakršnokoli raz, uh, rast. To ne bo poceni. Uh, vse to bo vplivalo tudi na spremembe gospodarske, eh, fiskalne politike. Eh, tukaj moramo namreč eh, zmanjšati oziroma obrniti trend zmanjševanja razmerja med davki in, in BDP-jem. Obenem je uh, treba um, se zavedati, da so med najuspešnejšimi gospodarstvi v Evropi tisti, ki imajo visoko takšno razmerje kar ne prinaša nikakršnih eh, posebnih težav na področju gospodarske uspešnosti. Če lahko povzamem, lahko rečem, da je staranje nekaj, kar prinaša pravi blagoslov posameznikomu, posamezniku, stane, eh, stane družbo, obenem pa je nujno potrebno, da bi se izognili kritičnim in nevarnim eh, pomankanjem in da bi se izognili okoljskemu kolapsu. Vse družbe morajo zmanjševati eh, svoje potrebe, ampak to mora narediti narediti miroljubno, um, tako da se zagotovi, za, uh, zagotovi potrebe za obdobje staranje. Ta prehod je potreben, če želijo evropejci uh, živeti še naprej v mirni, eh, povezani družbi, če želijo uživati v določenem življenskem eh, standardu, bodo morali dlje časa delati, bodo morali vlagati v svoje zdravje, postati bodo morali bolj produktivni, vlagati bodo morali v izobraževanje, obenem pa do, bodo morali naš, najti tudi uh, uh, pravi način za to, da bodo razdelili prihodke eh, med državami in da bodo tudi plačevali više davke. Obena bodo morali se odpreti za potrebe migracije, zaradi tega, ker je to pač dejstvo. Zato pa je se potrebna politična volja, zato da se bodo vse te spremembe zgodile. Na koncu še nekaj bolj osebnega. Dolgoročno se bodo morale uh, vse te politike uh, tudi uspešno izvajati, eh, zato da bodo Evropej, Evropejci lahko uživali enake stopnje obdavčevanja, eh, plač, prihodkov in tudi socialnega varstva. Vse to pa lahko do, doživimo le, če eh, se preprečuje dezintegracijo politike Evropske unije in če se eh, poskrbi za to, da bo obdavčevanje drugačno in da bo tudi konkurenčnost na delovnem trgu pravičnejša. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Čihan. Hvala lepa za vašo predstavitev. Preden začnemo za prvim krogom pogovorov, naj vam povem, da bova se vam pridružila z gospodom Boroševičem eh, v kasnejšem trenutku. Sedaj pa dajemo predsedovanje v roke gospe Elizabeth Schröder, ki je evropska poslanka. In eh, vsem skupaj se zahvaljujem za pozornost. Ja, einen schönen Nachmittag. Lep pozdrav sem skupaj. Prvič sedim tukaj kot ehm, predsedujoča seji, zato sem zelo vesela, da vas lahko pozdravim tukaj z govorniškega odra. Začenjamo z prvim panelom, gre za gospodarske in proračunske posledice demografskih sprememb. Številni prihajate iz posameznih regij in veste, kaj se tam dogaja. Prebivalstvo v Evropi se stara zaradi blaginje, ki jo imamo v Evropi to je logična posledica. E, ponekod pa se prebivalstvo tudi manjša in v nekaterih regijah, kakor e, pravi študija Regije 2020, e, v nekaterih regijah je ta učinek še toliko močnejši, kajti iz nekaterih uh, regij se mladi ljudje selijo iz teh regij v gospodarska središča v Evropi. Te regije so zato bolj prizadete. Kakšne koncepte imamo za takšne regije, kjer uh, imamo ta pojav odhajanja ljudi? Sama prihajam iz Brandenburga, ki leži blizu polske meje in eh, to je regija, ki ima najdaljšo mejo uh, s Polsko. V moji regiji obstajata dve filozofiji. Eni pravijo, da bi se morali takšnim regijam odpovedati, jih pustiti, da se razvijajo same po sebi, da bi se potem tam spet obnovila narava in potem bi se tam razvijale turistične dejavnosti. Drugi, spet druga filozofija pa pravi, da bi morali razvijati potencijale te eh, regiji, da bi morali mm, ohraniti njihovo infrastrukturo, ampak pač regije prilagoditi tem eh, pojavom odseljevanja. Najprej pozdravljam gospoda Červinskega, ki je poročevalec o tej temi pripravijo predstavitev in, pros, in mu kaj dar, kar dajem besedo. Gospod eh, Grežinski je od leta 2005 eh, poslanec v Sejmu, prihaja iz mesta Novo Sarš in je bil tam župan od leta 1994 do leta 2001. Um, ehm, je predstavnik Abivadeska, to je krščansko-demokratska platforma.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 temu so se posvečali tako gospod eh, Buzek, eh, gospa Kopač in pa gospod eh, Čičon, so že spregovorili o pomembnosti te teme. Sam bi želel postaviti nekaj vprašanj, ehm, ki bi nam naj pomagala pri razsvetljevanju prihodnosti tekom naše današnje razprave. Upamo, da bomo lahko ob koncu panela postavili nekaj zaključkov, ki nam bodo pomagali se soočati z obstoječimi problemi. Ne glede na to, ali so demografske spremembe problem ali ne, smo že dobili določen odgovor. Leta 2009 je Evropska komisija sporočila, da ta problem lahko rešimo. Postavlja pa se naslednje vprašanje. Če bomo pustili, da se ta problem rešuje sam po sebi, obstaja tukaj možnost neuspeha, bodi si večjega ali manjšega. Nekateri pravijo, če se ta problem ne bo večal, potem morda nima smisla, da se z njim ukvarjamo. Ampak sam menim, da bi mm, naše zapostavljanje tega problema privedlo do dvakrat večjih problemov. Zato moramo najti take rešitve, ki bodo pripeljale do ciljev. Stremeti moramo za stabilno, trajnostno prihodnost za prihajajoče generacije. Če bomo upoštevali predloge strokovnjakov, statistikov, analistov, Um, potem vemo, da oni govorijo o problemu staranja prebivalstva, zmanjšanja rodnosti, govorijo o problemu gospodarske krize, o davčnih problemih, o vprašanju, ali bi bilo potrebno zvišati davke, znižati pen, eh, pokojnine. Ukvarjajo se z vprašanjem, kako poskrbiti za dodatna delovna mesta. Um, vsi ti problemi so že bili izpostavljeni in imajo prednostno vlogo. Ampak vprašati se moramo, m, mm, katere so rešitve za te probleme in kdo jih lahko izvaja. Ali so to lahko posamezne države članice oziroma ali lahko te rešitve izvaja Evropska skupnost, Evropska unija oziroma katera izmed teh dveh rešitev bi bila boljša. V polskem, na polskem imamo pregovor, da breme, ki ga porazdeliš na več ljudi, ni uh, tako težko, kot če ga nosi sam posameznik. Če bi vsi narodi v Evropi skupaj izvajali ukrepe, rešitve, Če bi vsi narodi želeli poskrbeti za stabilno prihodnost za prihajajoče generacije, ki so odvisne od nas, um, potem bi izvajali rešitve za Evropo, ki uh, je pač raznolika, ima raznolike regije, vsaka regija ima svoje um, močne lastnosti in svoje šipkejše lastnosti. Ampak, če bi med tem dosegli ravnovesje, potem bi uh, lahko dosegli naše cilje in naše prizadevanja ne bi bila za manj. Pa še nekaj, moramo se vprašati, ali imamo dovolj časa. Odgovor je tukaj jasen. Še vedno imamo nekaj let za to, da pripravimo in uh, izvajamo naše ukrepe. Ampak, če ne bomo začeli sedaj, potem eh, bomo lahko povzročili nekaj panike. In potem bo prepozno za naše odzive. In ne nazadnje naj izrazim moje upanje, da bo demografska rast, eh, socialna kohezija, trajnostna Evropa z vsemi problemi, eh, o katerih razpravljamo danes, Eh, vse to so odzivi, na katere se lahko odzovemo um, skupaj z skupnimi noč, močmi, na ta način pokažemo um, našo moč. Hvala lepa za ta uvod v današnjo temo. Naj povem, da smo predvideli vrstni red in sicer dva nacionalna poslanca in pa en evropski poslanec. Na ta način bomo dobili mm, dobro mešanico nacionalnih in pa evropskih stališč. Vsak eh, poslanec ima na voljo tri minute časa za govor. Čas bomo merili. Aha, pravkar sem dobila seznam, hvala lepa. Povedala sem, kdo bo prvi na vrsti, na to dajem besedo gospodu Kirilovu, mojemu kolegu iz skupine socialdemokratov, ki pa ga ne vidim v dvorani. Tako da bomo dali besedo naslednjemu vrstu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 vplivu demokratskih sprememb v Franciji. Kakor tudi druge evropske države, tudi Francija je država, kjer se prebivalstvo stara. Trenutni, trenutne napovedi kažejo na to, da bo Francija leta 2060 imela 63 600 eh, tisoč milijonov prebivalcev se pravi, eden izmed trih. Uh, eh, En izmed trih francozov bo takrat star več kot 60 let in to staranje prebivalstva je rezultat treh dejavnikov. Namreč eh, viša se pričakovana eh, življenjska doba, prebivalstvo se stara in stopnja rodnosti je nizka. Kakšen je vpliv teh demografskih sprememb na proračun in pa na, gospodars na gospodarstvo. V makroekonomskem smislu to vpliva na, našo, na naš potencial rasti. Vpliv staros, staranja uh, se bo pokazal tudi um, v socialnih sistemih uh, Francije. Tukaj gre za dvostopenski proces. Mladi plačujo za starejše, uh, ta denar uh, gre v javno blagajno in iz te javne blagajne se potem plačuje za zdravstveno skrbo in pa za pokojnine. Trenutno pokojnine predstavljajo 17,6 eh, BDP-ja oziroma strošek predstavlja 17,6 eh, odstotkov BDP-ja in eh, to breme v glavnem nosijo mladi ljudje. Kako dolgo lahko traja ta situacija? In postavlja se vprašanje, kdaj bo to privedlo do tako imenovane vojne generacij? Ali lahko priseljenska politika ponudi rešitev, ko gre za staranje prebivalstva? um, torej ali se bo število aktivnega prebivalstva ohranilo ali ne. Tudi to je pomembno vprašanje. Pris, priseljevanje je, ima bolj kratkoročne vplive, e, nima pa vpliva na število ljudi, e, ki so v upokojitveni starosti. Leta 2000, med letu 2003 in 2010 je Francija Eh, začela z eh, postopnim višanjem eh, upokojitvene starosti in do sedaj je bilo težko izvajati te reforme. Trenutno smo uh, sicer nekoliko zmanjšali s tem proračunski primakljaj, ampak Francija bo morala uložiti še več prizadevanj v naslednjih letih, tako da bomo lahko zmanjšali strošek, strošek pokojnin za naše BDP. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Hevin eh, Hopkins. iz uh, Velike Britanije, spodnega doma, uh, parlamenta. Imate besedo. Hvala lepa. Vesel sem, da lahko danes se spregovorim. Na tej seji govorimo o staranju prebivalstva, o potrebi potem, da mora več mladih ljudi delati za to, da bi lahko podpirali starajoče se in upokojeno prebivalstvo. Ampak tukaj obstaja veliko protislovje. V Združenem kraljestvu imamo visoko brezposelnost, zlasti med mladimi. Veliko ljudi tudi izgublja svoje delo in ne more najti novega dela. Veliko bi se jih želelo. Eh, delati tudi po upokojitveni starosti, pa tega ne morejo uresničiti. Zato zaposlovanje mladih še ne bo rešilo vseh problemov. Um, problem je v pomankanju delovnih mest. Če bi imeli polno zaposlitev, potem bi imeli več davkov in uh, povzročilo bi to tudi gospodarsko rast. In uh, potem bi se ponovila uh, situacija po drugi svetovni vojni, ko bi imeli uh, višanje dohodkov in pa življenjskega starosta za, uh, standarda za vse. Mislim, da se moramo ukvarjati z tem problemom v Evropski uniji. In potem še drugo vprašanje je revščina in pa starostniki. To je grožnja, ki se veča z nizkimi pokojninami. Eh, z pokojninami iz eh, zasebnega sektora, ki se nižajo zasebne, eh, zasebna podjetja, več ne zagotovijo dovoljšnih pokojnin, prav tako se nižajo pokojninski skladi in tako naprej. Um, veliko je ljudi v Združenem kraljestvu, ki niso uspeli prihraniti nobenih um, sredstev za starost in to predstavlja veliko grožnjo. Zato moramo razmisliti o schemah za vse delavce, um, če želimo se izogniti temu problemu revščine med uh, starejšim delom prebivalstva. In če ne želimo, da bi se povečale socialne razlike. Eh, še dvoje bi želel povedati. Zelo se strinjam za gospodom Kišenom in pa njegovim analizami, za nekaterimi zaključki se strinjam. Tudi analiza je bila prvovrstna. Gospod predsednik je govoril eh, o potrebi potem, da je potrebno zvišati stopnjo uh, rodnosti. No, v Veliki Britaniji je uh, stopnja rodnosti in pa priseljevanja visoka, tako da se prebivalstvo veča. In uh, dejansko veliko ljudi iz mojega mesta, naprimer, prihaja iz. Uh, Eh, Polske. Naše prebivalstvo hitro narašča in zato ni potrebno, da zvišujemo našo rodnost. Prej bi držalo obratno. Eh, no, nakazal sem eh, nekaj problemov, nisem govoril toliko o rešitvah, če bi pa imel na voljo uro in pol, bi prav gotovo lahko spregovoril tudi o rešitvah. Hvala. Ja. Da, morda vam bodo pomagali kolegi pri tem sedaj pa spet uh, predstavnik Evropskega parlamenta iz skupine socialdemokratov. Oprostite, poslanec iz uh, skupine Alde. Um, besedo dajem gospodu Teodoru Skilakakisu, upam, da je v dvorani. Izvolite besedo. Kirja Projevre. Uh, οι δημογραφικές εξελίξεις είναι πράγματι μια πολύ... Hvala lepa. Dejansko je demografski razvoj velik izziv za našo prihodnost, namreč to je pojav, ki ga opažamo ne samo v Evropi, pač pa tudi izven Evrope, kjer najdemo prebivalstvo, ki se stara. Opravka imamo z veliko količino prebivalcev, ki se stara. In to seveda zahteva ustrezna sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti na svetovni ravni. Do leta 2050 pričakujemo 2 milijardi ljudi več, kar pomeni, da je ta izziv dvojen. Znotraj Evrope nikakor ne bo enostavno spopasti se s tem problemom bodi si, da bomo morali delati dlje, ali pa bodo tisti, ki že delajo, morali proizvesti več, da bomo lahko živeli z enakim življenjskim standardom in da bomo lahko podprli večje število starejših, ki se bodo upokojevali. Predvsem moramo omogočiti delo tudi takrat, ko ko nekdo doseže upokojitveno starost. Skratka, omogočiti je potrebno delo tudi po tako imenovani upokojitveni starosti. In kot rečeno, zagotoviti moramo socialno, ustrezno socialno varnost, kajti dejstvo je, da so starejši prebivalci, starejši državljani lahko še v dobrem psihičnem in fizičnem stanju in si želijo in lahko delajo še naprej. Socialna varnost se mora osredotočiti predvsem na to, da bomo upoštevali prispevke, ki so jih delavci plačali. Skratka, gre za pokojninski sistem, ki temeli na prispevki, kajti sicer tak sistem ne bo vzdržen. Naši sistemi namreč niso sposobni podpirati drugačnih sistemov pokojnin. Videli smo, kaj se je dogajalo na jugu. Na jugu moramo sedaj zmanjševati pokojnine, kar je politično gledano zelo zahtevno. Moja tretja pripomba. Zdravje. To je zelo občutljiv vidik, kajti starejši državljani predstavljajo za zdravstveno blagajno večji strošek. Zato moramo zagotoviti dobre pogoje, zdrave življenjske pogoje in tudi na evropski ravni je treba spodbujati tak način življenja. Očitno še nismo dojeli gospodarskih posledic, ki izhajajo iz slabega, neustreznega načina življenja. To namreč pomeni stroške za zdravje, za zdravila in podobno. Če zaključim. Ne smemo pozabiti, da rešitve ne smejo biti poiskane zgolj na nacionalni, pač pa tudi na evropski ravni. Ehm, no, sedaj sem vam želela povedati, da je na ekranu zapisano, kdo bo na vrsti kot naslednji ampak eh, seznam ni nujno ta pravi, tako da sedaj dajmo besedo gospodu Piseku iz Nemškega Bundestaga. Hvala lepa. Uh, moram pa povedati, da sem iz avstrijskega parlamenta. Ja, oprostite, to sem imela zapisano na seznamu. Prosim vas. Uh, da mi odpustite to napako. Eh, Nikako nisem želela mm, podcenjevati vaše pomembne države. Se pravi, ste iz eh, državne zbornice, iz avstrijske državne zbornice, gospod Reinhard Pisec. Želel sem govoriti o demografskih spremembah, ampak eh, tega želim pove, povezati tudi z eh, finančnimi spremembami. Prihaja do spremembe eh, financiranja demografskih eh, sistemov. V Avstriji obstaja velika razlika med dejansko in pa uradno upokojitvino starostjo. Eh, dejansko se ljudje upokojujejo že eh, pri 59 letih v poprečju. In to je potrebno spremeniti. Poskrbeti moramo za to, da bomo v Avstriji vrnili starejše ljudi v delovni proces in eh, dober korak bi bil, to bi bil dober korak. Um, na ta način to bi lahko dosegli na ta način, da bi uh, zvišali prispevke v socialne sisteme strani delodajalcev. Nujno je to, da uh, delodajalci spet začnejo zaposlovati tudi starejše ljudi. Poleg tega lahko izhajamo iz tega, da v Avstriji se proračun v višini ene četrtine um, financira iz obdavčevanja dela. Se pravi, to obdavčenje je previsoko in zato mora država tukaj ukrepati. Država mora ustvariti takšne pogoje, da bodo ljudje dal časa delali in uh, morajo razbremeniti tako delodajalce, kako tudi delojemalce. Ne sme biti tako, da je delo tako visoko obdavčeno. V Avstriji je število ob, uh, dav, davčnih zavezancev um, No, 8 milijonov nas je in samo 2 milijona je davčnih zavezancev. Um, in to se mora nujno spremeniti, zlasti v luči gospodarske krize, s katero se trenutno soočamo. Se pravi, država mora ukrepati, država mora ustvariti takšne pogoje, da bo, do, eh, da bo več eh, ljudem omogočeno, da se udrežujejo v delovnem procesu. Hvala lepa, sedaj pa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 je ta izkušnja zelo podobna vašim izkušnjam. Drugod po Evropi namreč vsi se srečujemo z istim problemom. To je naš skupen problem, kar tudi pomeni, da moramo poiskati skupne rešitve. Strinjamo se z diagnozo. Dejstvo je, da potrebujemo evropske politike in seveda poleg teh imamo še nacionalne politike, ki upoštevajo posamezne specifike držav. To je prvo. V tej vsesplošni krizi evroobmočja, v kateri si prizadevamo, da bi poiskali nove inštrumente politične, gospodarske na ravni unije, v tej situaciji moramo poiskati tudi ustrezno rešitev za socialno varstvo in za vprašanje demografije. Torej, najprej, kot rečeno, potrebujemo politike na evropski ravni. Drugič, to je že bilo povedano, bi pa rad to povdaril. Povešati je treba upokojitveno starost. Druge rešitve ni. Če vemo, da se je življenjska doba podaljšala, potem moramo podaljšati tudi čas dela, kajti sicer bodo stroški pokojnin previsoki. Prav tako moramo sprijeti tudi filozofijo prošnosti. Tudi starejši državljani morajo imeti možnost, da delajo. In tretjič. Priseljevanje moramo začeti gledati na drugačen način. Dosti krat vidimo zelo radikalna stališča s tem v zvezi. Tu moramo spremeniti mentaliteto. Teh tokov priseljencev se ne smemo samo bati, na nje moramo gledati drugače. Če bomo dosegli to, če bodo priseljenci bolj sprejemljivi, potem bomo lahko predvideli tudi določene predloge. Najprej, moramo proučiti statistične podatke, proučiti moramo številke in te številke nam povedo, da je vsekakor treba poseči v tem smislu, kot sem govoril. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa kolegica iz Evropskega parlamenta, predstavnica Evropske ljudske stranke, gospa Danuta Jasovjeska proti nasilju in spolnemu nasilju ter spolnemu zlorabljanju. ko govorimo o demografskih vprašanjih se moramo prav gotovo spomniti na potrebo po aktivni zaposlitvi na delovne trge. danes je gibanje delavcev še vedno na nizki stopnji samo 20 odstotkov eh, evropejcev dela v drugi državi, kot je njihova izvorna. Tukaj v Evropskem parlamentu izmenjujemo naša stališča in izkušnje. Na Bavarskem naj bi tako potrebovali 500 tisoč eh, zaposlenih in enako velja za uh, Slovaško, Francijo in druge države, kjer nezaposlenost raste, ampak težko je pritegniti eh, mlade ljudi. Zato, da bi se odločili za delovna mesta drugije zato se ne odločajo, ker nimajo na razpolago dovolj informacij o razpoložljivih delovnih mestih. Tudi socialne politike se razlikujejo od države članice do države članice in tudi o tem ni na voljo za dosti informacij. Pokojninski sistemi niso pregledni, mladi ljudje danes sprejemajo zrele odločitve, eh, razmišljajo o tem, kako zagotoviti svojo prihodnost. Že eh, v zgodni starosti se želijo eh, pripravljati tudi na upokojitveno dobo. Tudi, ko govorimo o izobraževanju, bi morali poskrbeti za spremembe v vsej Evropi. premalo je ljudi z um, um, diplomo iz področja tehničnih predmetov. Uh, takšne, takšne profile potrebujemo. Zato spodbujamo mlade ljudi k temu, da naj bodo odprti do teh sprememb. Morajo biti pripravljeni spremeniti tudi svojo poklicno kariero. Uh, govorimo o delovnem trgu, ampak eh, vseeno tukaj obstaja velika vrzel med potrebami um, na delovnem trgu in pa profilom ljudi, ki iščejo delo. Nadzorujemo delovni trg, ne da bi neposredno nadzorovali situacijo v majhnih sedne velikih podjetjih, ki poskrbijo za največje število delovnih mest v Evropski uniji. socialni sklad, ki ga uporabljamo za to, da bi aktivirali ljudi, eh, da bi ustvarjali zaposlitve. Eh, ta sklad ne ponuja dovolj rezultatov. Ustvarili smo malo nekaj deset tisoč mest na mesto na sto tisoč delovnih mest, ki bi jih potrebovali. Sama prihajam iz države, ki dobro koristi socialni sklad. Tako da tukaj je prostor za izboljšave in morali bi poskrbeti za učinkovitejšo izmenjavo najboljših praks. Na ta način bi lahko ustvarjali dodatna delovna mesta. Delovna mesta mm, ne ponujajo samo obstoječa podjetja, ampak tudi mladi ljudje, ki začenjajo svojo poklicno kariero ampak pogosto takšnim ljudem zmanjka sredstev, zmanjka jim začetnega kapitala. Prav tako ni dovolj spodbud za to, da bi se ljudje um, odločali za ustvarjanje, za ustanovitve lastnih podjetij in bi s tem ustvarjali dodatna delovna mesta danes v času krize bi morali razpravljati o vseh teh pomankljivosti, tako da bi lahko te pomankljivosti na delovnih trgih odpravili. Hvala lepa. Naslednji je predstavnik Polskega senata in sicer je to gospod Marek Žonkovski. Hvala lepa za vaš trud. No, ko govorimo o proračunskih in pa gospodarskih posledicah demografskih sprememb, se soočamo z pomembno dilemo. Na eni strani je evropska družba več let porabila več, kot je proizvajala. Imeli smo problem prekomernega trošanja. In sedaj eh, govorimo o krizi eh, države dobrobiti. Ta blaginja, država blaginje je bila eden izmed glavnih eh, dosežkov Evropske unije. Ehm, sedaj pa imamo po eni strani starajoče se prebivalstvo, ki um, predstavlja tudi večje trošenje in to spet ogroža model uh, držav, državne blaginje. No, sedaj v gospodarski krizi potrebujemo večjo proračunsko disciplino. Demografija uh, je neka m, mm, eksaktna znanost, vemo, kaj se bo zgodilo čez 20 let. Zato moramo ukrepati sedaj. Kako to narediti? Najprej moramo poskrbeti za duh solidarnosti. Moramo poskrbeti za potrebne spremembe. Tukaj govorim o uh, skrbi za prihajajoče generacije. Ne smemo dovoliti, da bi, bre, da bi breme naših, našega ukrepanja ali neukrepanja premestili na rame naših otrok ali vnukov. Eh, ni dovolj eh, samo, da ustvarimo, ne, da sprejmemo nekakšne vrčevalne ukrepe. Poskrbeti moramo tudi za ustvarjanje delovnih mest in za gospodarsko rast. To je solidarnost. Potem drugič, če želimo poskrbeti za spremembe, potem moramo dati bremena na ramena vseh tistih skupin, ki si to lahko privoščijo eh, nekaterim bankam. Nekatere banke naj bi bile prevelike. Eh, zato, da bi propadle. No, nekatere skupine so pa prerevne, zato, da bi plačale za reforme. In pa še nekaj, če želimo, da bi bila Evropa solidarna, solidarna ni dovolj, da koordiniramo samo eh, proračune posameznih držav, ampak tudi soc, eh, politike socialne varnosti. Delovati moramo na usklajen način. In da zaključim, všeč mi je bil stavek predsednika Buzeka, povedal je, da bi gospodarska kriza lahko bila dobra spodbuda za to, da ukrepamo, da poskrbimo za eh, določene ukrepe, ustvarjanje delovnih mest, določeno žrtvovanje in da moramo sprejeti dolgoročno zastavljene politike. Kljub eh, krizi ostajam optimističen. Hvala lepa. Hvala lepa. Še vedno se ne moremo zanesti na monitor, na mojem seznamu namreč piše. da je sedaj na vrsti poslanka, kar se mi zdi zelo dobro. In sicer gospa Sanda Kalinina Lukaševica. Upam, da je gospa prisotna. Sem morda preslabo izgovorila njeno ime, gospa Lukaševica iz Latvijskega parlamenta. Okay.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 Lep pozdrav, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, dame in gospodje. Nekaj bi rada dodala v tej razpravi. Zdi se mi, da je to treba omeniti v tej razpravi. Slišali namreč smo, da bo Evropa izumrla brez priseljencev. Srečujemo se s problemi sistemov socialnega varstva, potem srečujemo se s problemi vprašanje socialne države, kdo bo prevzel vlogo in skrbel za recimo otroke, starejše. Zelo pomembno je, da se tudi po rojstvo otrok ženske hitro vračajo na trg dela. To so trendi in to so pritiski, ki se pogosto pojavljajo in to je zelo pogosto v nasprotju z željami, ki jih imajo ženske in zato je to dosti krat tudi v nasprotju s trgom dela. Včasih enostavno nismo več sposobni financirati socialne države. Družine imajo vedno več obveznosti. V družinah sedaj vsi delajo, obenem pa se pričakuje, da bo tudi družina prevzela svoje tradicionalne naloge, kot so recimo skrb za starejše družinske člane. Na nek način država v bistvu prenaša to skrb na člane družine. Dan danes vidimo, da nekatere države podpirajo predvsem hiter povratek na trg dela, recimo po rojstvu otroka. Gre za ukrepe, ki nikakor ne nudijo podpore starejšim, čeprav imamo vedno večje število starejših državljanov. To so tudi ukrepi, ki ne podpirajo našega družinskega življenja. Zato menimo, da bi morali v prihodnje dajati prednost družini in podpreti to, da bi družina vedno lahko ponovno prevzemala svojo vlogo. Zato pa seveda je potrebno zagotoviti ustrezno podporo pri prevzemanju teh nalog. Recimo, država bi morala ponuditi različne storitve skrbi za starejše državljane. Tudi informiranje je zelo pomembno na tem področju. Vedno moramo misliti na to, da socialna kohezija vedno se začne in konča v družini. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa predajam besedo gospodu Edmundu Vitprotu, mojemu sopredsedujočemu, ki vas bo sedaj v nadaljevanju popeljal skozi razpravo je predsedujoči odbora za zonanjo politiko v senatu in zelo lepo je, da bo sedaj lahko vodil tudi to debato v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, dame in gospodje. Naslednji govornik je gospod Augustin iz Polskega senata. Gospod predsedujoči, dame in gospodje. Mikrofon, prosim. In horizontalne. Politike, ki jih sprejemamo, morajo biti izčrpne in horizontalne. Zajemati morajo vsa področja, ki so trenutno problematična Tako znotraj nacionalnih parlamentov kot Evropske unije naše politike morajo vključevati razvojne politike, inovacije, razvoj na znanju temelječe družbe, zdravstvene politike in podobno. Prav tako je zelo pomembno, da naše politike zajamejo vse akterje politik, ki so pristojni za izvajanje politik, potem lokalne skupnosti in nevladne organizacije. Skupaj moramo razviti nek koherenten sistem in pri tem ne smemo prezreti nobenega od akterjev. Tako nacionalni parlamenti, kot vlade, kot vse institucije EU morajo tukaj odigrati svojo vlogo. Če bomo iskali le delne rešitve, potem ne bomo zmogli nositi bremena tega ogromnega izziva. Drugo vprašanje, ki je pred nami. Postavljeno je bilo vprašanje, ali tvegamo, da bi prišlo do konflikta generacij. Vprašanje je, zakaj bo pri takem boju sploh šlo. Govorimo o boju za denar in za delovna mesta, kar bi omogočilo prihodnim generacijam, da prosperirajo. Tako na polskem kot na mednarodni ravni so zelo pomembne raziskave. V svojih gradivih ste prejeli strokovno analizo polskih raziskovalcev, ki kaže, da bodo starejši občani, če bi ti ostali na trgu dela, prikrajšali mlade za njihova delovna mesta. Ampak To ne drži, kajti dosti krat velja, da če imamo več starejših ljudi na trgu dela, je tudi več delovnih mest za mlade. Kakšna je logika za tem? Manjši je pritisk na pokojninski sistem v taki situaciji. Manjše pa je tudi tveganje za to, da bi se povečali pokojninski prispevki, s čimer se zvišuje tudi cena dela oziroma stroški dela. Zato potrebujemo čim bolj uravnotežen javnofinančni sistem, tako da bomo čim večji delež sredstev lahko namenili rasti. Poljska bo prisiljena, da z 94 milijardami subvencionira svoj pokojninski sistem iz davčnega sistema. Če bi ta sredstva namesto za pokojnine lahko namenili razvoju, bi gospodarska rast s tem usledila in pojavila bi se nova delovna mesta. Mislim skratka, da ni nobenega nasprotja, vsaj ne po našem vedenju med tem, da odložimo upokojitveno starost in tem, da zaposlujemo več starejših državljanov, po drugi strani pa, da zaposlujemo mlade. Tega se ne smemo bati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod James Clapison iz Združenega kraljestva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo dobra razprava in nedvomno se strinjam z zadnjim govornikom, ki je dejal, da če zaposlujemo starejše, to ne pomeni manj delovnih mest za mlajše. Vidimo, da imamo precej podobne težave v Evropi. Kako bomo plačevali za upokojence? Mislim, da moramo tukaj omogočiti določeno prožnost posameznim državam, ki se soočajo s tem. V razpravi je bilo govora o tem, da je premalo mladih. V Združenem kraljestvu, če vzamem naš primer, ne gre toliko za to, da bi primankovalo mladih. Dejstvo je, da primankuje dela za mlade. Namreč dejstvo je, da imamo en milijon brezposelnih mladih. Imamo pa na stotine tisočev mladih, ki ne delajo, se ne izobražujejo in ne počnejo nič drugega in za nje so izgledi zelo slabi. Če mladi ne dobijo dela, potem to lahko postane generacijski problem. Namreč ti mladi se bodo odvadili dela, postali nezaposljivi in razvili druge probleme. Več milijonov ljudi imamo, ki poleg tega, da so brezposelni, recimo imamo tudi ljudi, ki so povsem izpadli iz trga dela ker so bili gospodarsko neaktivni. Na drugi strani pa imamo tudi starejše, ki zelo težko najdejo delovno mesto zase. Ne gre samo za to, da bi morda morali malce izpiliti svoje znanje, gre za kult mladih, kar spodbujajo mediji. In tukaj gre za predsotke, da so le mladi dobri in da starejši ne morejo ponuditi nič več. Zato se mi zdi, da bi morali poiskati delovna mesta tudi za te ljudi. Nekoliko pa se ne strinjam s tem, kar je bilo povedano. Gospod Kajšan, večinoma se strinjam z vami, ampak v primeru Združenega kraljestva priseljevanje ni pravi odgovor. Priseljevanje lahko pomaga, odvisno od stanja, v katerem je gospodarstvo. Ampak, ko govorimo o Združenem kraljestvu, če se pogovarjamo o demografskih težavah in vzdržnosti, večina Britancev. Razmišlja predvsem o prevelikem številu prebivalcev, kar je posledica priseljevanja. Predvsem zaradi priseljevanja bomo verjetno postali najbolj gosto naseljena država. Prebivalstva bomo imeli podobno kot Nemčija, čeprav imamo veliko manjše ozemlje. V naslednjih desetih letih naj bi imeli 70 milijonov ljudi, za 10 milijonov bi zraslo število prebivalcev, predvsem na jugovzhodu. In tu se pojavlja vprašanje potem okolja in pregoste naseljenosti in tega se moramo zavedati. Hvala lepa. Slišali smo predstavnika poslanske zbornice, sedaj pa gospod Nilsson iz švedskega parlamenta. Hvala lepa gospod predsedajoči. Za uvod morda lahko povem, da mnogi govorijo o demografskih spremembah kot o problemu, kot o stvari krize. Mislim pa, da lahko na to gledamo tudi pozitivno. Ljudje živijo dlje zaradi socialnih držav in zato se mi zdi, da bi na to morali gledati kot na nekaj pozitivnega. Kar pa zadeva delovanje pokojninskega sistema, gre za zaupanje. To je pogodba med generacijami. Če je ta pogodba prelomljena, če ni zaupanja, potem se znajdemo v težavah. Če pogledam na stvar z vidika švedske in naših izkušenj, pred točno 20 leti smo uvedli nov pokojninski sistem, ki ni del proračuna, ki se je na nek način odcepil od proračuna, temeli pa na prispevkih. Če si pogledamo socialna gospodarstva, mislim, da moramo vedeti, da gre v našem primeru za nekaj bolj prožnega. Delate lahko, kolikor hočete. 20 let je že minilo, odkar smo prvič uvedli ta sistem in ugotavljamo, da je povprečna starost ob upokojitvi narasla za dve leti. Torej, stvar se je zgodila precej hitro, zato je bila ta reforma precej um, pozitivna, čeprav jo je bilo težko obvladovati. Imamo pa tudi na švedskem težave, ki se nanašajo predvsem na financiranje in pravzaprav delovna mesta. Več ljudi potrebujemo, ki bodo aktivno delali in financirali tudi pokojninski sistem. Na švedskem ne gre zgolj za visoko brezposelnost med mladimi. Dejstvo je tudi, da mladi vstopajo na trg dela kasneje, malo ljudi pa je zrinjenih iz trga dela. Čas, ko ljudje prispevajo pokojninsko blagajno, je vse krajši. Zato je zelo pomembno, kje bomo našli delovna mesta, ki bodo financirala celoten sistem. Kje bomo našli delovna mesta za starejše? Namreč V večini evropskih držav imamo trg dela, ki diskriminira starejše občane in nedvomno je treba postaviti pogoje pravilno. Pogledati moramo, kako ustvariti več delovnih mest, ne pa kako bomo na tehničen način rešili ta sistem. Hvala lepa. Gospod Mile z mađarskega parlamenta. Eh, Hvala lepa gospod predsedojoči, kolegice poslanke in poslanci. Ko sem poslušal prejšnje prispevke, ugotavljam, da obstajajo precejšnje razlike med tem, kako se pogovarjamo o tem vprašanju. Pričakovana življenjska doba na mačarskem je 7-8 let manj, kot je povprečje. In ko govorimo o mm, upokojitveni starosti, moramo upoštevati tudi to. Poleg tega na mačarskem ugotavljamo, da prihaja tudi do odseljevanja zlasti mladih ljudi, ki zapuščajo našo državo in to je grožnja za celotno naše nacionalno gospodarstvo. To, Da mladi zapuščajo državo je ne samo žalostno, ampak od tega utrpi tudi naša socialna struktura, kajti zapušča nas mlada in dobro usposobljena delovna sila. Tisti, ki ostanejo, zato težko zagotovijo ustrezna delovna mesta. Za Mačarsko bi lahko rekli, da je situacija zelo zahtevna in da je težko najti delo za večino mladih. Gre pravzaprav za dramatično poslabšanje demografske situacije in s tem se izgublja konkurenčnost naše države, s tem pa se še poveča prepad znotraj družbe. Povečujejo se tudi razlike znotraj države, kar lahko privede tudi do vse večjih napetosti v naši družbi. Današnja razprava, ki se mi zdi, da je zelo koristen dogodek, se osredotoča predvsem na proračun med letoma 2014 in 2020. Zelo previdni moramo biti, kako bomo razporedili povdarke. Sam sem član ekološke stranke in pri pripravi proračuna bi za nas najpomembnejši element moral biti trajnostni razvoj, osredotočene na lokalne vire, uporaba lokalnih virov in s tem ustvarjanje priložnosti za mlade ljudi, da bi lahko dobili delo na lokalni ravni ali pa vsaj znotraj svoje države. Ena od rešitev je tudi boljša kohezijska politika in boljše razporejanje sredstev iz kohezijske politike. Na ta način bi lahko zmanjšali prepad in zmanjšali napetosti širom po Evropi. Prav tako je zelo pomembno, da omogočimo ženskam, da se čim prej ponovno zaposlijo po rojstvu, kajti sicer ne bomo odpravili razlik znotraj Evrope in lahko zaradi tega trpi tudi naša integracija. Hvala lepa. Gospod Mile, dame in gospodje, preden dam besedo gospodu Čihonu in gospodu Červinskemu, da povzameta našo razpravo, želim spomniti vsaj na dvoje. Namreč dve stvari sta mi ostali najbolj v spominu. Član ciprskega parlamenta in gospod iz polskega senata sta povedala nekaj v zvezi z razlikami znotraj držav, med regijami in da moramo sprejeti ustrezne ukrepe za to. Druga stvar pa je ta, da smo se do sedaj pogovarjali samo o nekaterih izzivih, s katerimi se soočamo in o tem, kako se spopasti z nekaterimi negativnimi elementi, ki izhajajo iz starajočega se prebivalstva. Nič pa nismo rekli v zvezi s tem, katere so priložnosti, ki izhajajo iz te situacije. Starajoče se prebivalstvo bo potrebovalo določene izdelke, določene storitve, s katerimi bodo zadostili svojim potrebam gre za tako imenovano srebrno ekonomijo, ki lahko prinese nova delovna mesta, ne samo za starejše, pač pa tudi za mlajše državljane. Starejši ljudje, ki bodo dlje živeli, bodo tudi fizično in psihično lahko v dobrem, v dobri formi in bodo lahko tudi z mlajšimi delili svoje znanje in svoje izkušnje. Slišali smo nekaj pripomp namenjenih poročevalcu, zato bi besedo morda najprej predal poročevalcu gospodu Čihonu, ki bo podal komentar na dosedanjo razpravo. Hvala lepa, predsedojoči. Slišal sem celo vrsto stvari, ki se jih je po mojem mnenju potrebno dotakniti, ampak najprej ne povem, da je bila to zelo dobra in plodna razprava. pet ali šest elementov je po mojem mnenju treba pojasniti. Nekdo je dejal, da nedvomno prihaja do neskladja, do nasprotja med presposobnostjo, ki smo ji priča, in potrebo potem, da se zviša upokojitvena starost. Nekateri se spraševali, odkot bodo prišla delovna mesta in kako je mogoče uskladiti vse te vidike. Tu obstaja tehnični odgovor. Ta pa je, da smo opravili nekatere projekcije in ob sedanji stopni brezposelnosti in ob predvidenem demografskem razvoju, verjetno to nasprotje izgine tam okrog leta 2025-2030 tu imamo pomankanje aktivne generacije. Kasneje bi brezposelnost morala izginiti, ne povsod, ampak nasplošno. Torej, ne vemo točno, kako se bo ta kriza odvijala, ampak nasplošno gledano obstaja demografska rešitev. Druga stvar pa je, da gre tukaj za navidezno nasprotje. Po eni strani imate brezposelne mlade, jaz vas bom vprašal, vi lahko verjetno bolje odgovorite na to vprašanje, ali so vsi ti mladi sploh zaposljivi ali pa obstaja primankljaj v njihovi izobraženosti, v njihovi usposobljenosti ali je njihova izobrazba in usposobljenost taka, ki jim preprečuje vstop na trg dela. Zato bi morali že v zelo zgodni starosti reševati ta problem. Očitno smo družba, ki imamo vse več težav z vzgojo in izobraževanjem mladih. Ob krčenju proračuna, ki ga opažamo že nekaj let, sedaj še toliko bolj, verjetno to krčenje proračuna prizadane tisto, česar ne bi smelo, to pa je izobraževanje. In vidimo, kakšna je negativna posledica tega. Ena od njih je tudi zmanjšana zaposljivost mladih. To sta dva odgovora. Potem pa sem iz debate razbral še eno, namreč ne moremo si več privoščiti socialne države. Kdo to pravi? Zakaj? Prerasporeditev sama po sebi ne preprečuje rasti. Ni treba, da se povpraševanje zmanjša samo zato, ker prerasporejate prihodek. To ne drži. Poglejte si gospodarstva po Evropi. Vidimo, da imamo velike razlike v stopni prerasporeditve. Obenem pa vidimo, da te velike razlike ne odražajo nujno tudi gospodarske uspešnosti. Če pravite ali če kdo drug pravi, da se ne moremo privoščiti socialne države, torej ob sedanjih davkih in prispevkih, ki jih plačujemo, si ne moremo več privoščiti ugodnosti, ki jih imamo. Kdo pa pravi, da so sedanje stopnje davkov in prispevkov od Boga dane? To enostavno ne drži. To je plot družbenih pogajanj. To smo pač rekli, to je pač tista raven prispevkov, ki smo jo pripravljeni plačati. Zakaj so razlike med Nemčijo, Švedsko? Zakaj je Švedska 13 odstotkov nad Nemčijo in Združenim kraljestvom? To je bila pač odločitev družbe, ki je rekla, mi bomo to počeli drugače. In če rečete, da si ne moremo privoščiti socialne države, vedite, da gre samo za stvar politične volje pač nočete prerasporediti več kot v tem trenutku, ampak nihče, nič vam ne preprečuje, da ne bi zadev spremenili. To je eno. Drugo. Kot vidite, vam skušam povedati eno. V Evropi namreč imamo območja, ker se bo obdavčitev enostavno morala zvišati. In se lahko zviša. Vsi tisti, ki pravijo, da to ni možno, no, odvisno je od davčne strukture in spodbud, v vsakem primeru posebej je rešitev drugačna, ampak če kdo pravi, da je to nemogoče in da davko ne moremo zvišati, to ne drži. Nobena ekonomska teorija ne pravi, da ostajajo omejitve glede obdavčitve. Sveda 100 odstotkov je meja, ampak nekatere države si lahko privoščijo višjo stopnjo kot druge. Kaj pa evropska politika v primerjavi z nacionalnimi? Če imate skupni trg blaga in storitev in če imate prost pretok ljudi in če želite to ohraniti, potem ne vidim, kako je možno, da imamo za demografsko vprašanje zgolj nacionalne odgovore. Nacionalni ukrepi tega ne morejo več sami po sebi reševati enostavno ni mogoče, da bi prerasporejali prihodek, ne da bi imeli vsaj do neke mere evropske predpise. Nekaj je bilo prezrtega in mislim, da je gospa Šrter že namignila na to. Mnoga območja v Evropi, Brandenburg in druga, so prenaseljena druga območja pa so prazna. Ampak, če želite doseči, da se bodo prebivalci selili iz prenatrpanih regij v prazne, potem morate ustvariti ustrezno infrastrukturo, kar pa zahteva naložbe. Če želite, da se bodo ljudje selili in če ne želite, da bodo območja, odkudar odhajajo, demografsko postala neuzdržna, potem je treba demografske tokove obrniti. Če ljudje prehajajo od A do B, potem mora iti denar od B k A. Ne morete doseči depopulacije in pustiti samo starejše občane in bolne tiste, ki ne morejo delati. Ne pravim, da je preseljevanje edina rešitev. Opravičujem se, ampak sam sem aktuar in zato gledam na vse to z vidika modelov. Če bi samo v države EU 15 pet let vlagali, potem bi to bilo enako, kot če bi vsako leto prihajali priseljenci in bi prišlo do eksplozije. Namreč dejstvo je, da se tudi priseljenci prilagodijo po svojem reproduktivnem vedenju v gostujoči državi, tako da bi morali vedno več in več ljudi pritegniti v Evropo in kmalo bi se zgodilo v naslednjih dveh, treh desetletjih, da bi Evropa imela 750 milijonov ljudi. To pa ni mogoče. Zato samo priseljevanje ni možno. Poiskati je treba kombinacijo više stopnje zaposlenosti, priseljevanja. Verjetno bo treba vlagati tudi več v mlade in jih verjetno spraviti prej na trg dela, kar ni enostavno. Še vedno mislimo, čeprav nismo pesimistični, da če bi lahko v Evropi ohranili stabilno, če tudi nizko rast, bi še vedno morali doseči to, da bi se različne regije v Evropi bolj izenačile, tako da ne bi bila variacija oziroma razlike med prihodki po Evropi preveč različne, kajti trenutno so te razlike take, da je to spodbuda za to, da se ljudje selijo in da se selijo industrije, vsaj začasno. Če si pogledate Irsko, na Irsko se je industrija v 90-ih letih preselila, sedaj pa so se po 20-ih letih preselili drugam, enostavno zaradi konkurenčnosti stroškov dela. To je problem, ki ga je treba razrešiti. Ključ za to, če hočemo rešiti vse te probleme, in to je tudi moja zadnja pripomba, potrebujemo javne investicije. Nihče me ne bo prepričal, da bo trg investiral za to, da bi poiskali rešitve za demografske probleme čez 20-30 let. To mora priti strani države. Država mora vlagati v izobraževanje, vse življensko učenje. To ni brezplačno, kajti vi morate ljudi vzeti iz njihovega običajnega življenja. In če vzamete nekoga, ki ima 40 let delovne dobe in ki mora 4 leta porabiti za preusposabljanje, je to velik strošek v smislu cene dela. To je velik strošek, ki ga trg ne bo financiral. Financirati ga mora država, kar pomeni, da moramo danes plačati davke, danes vlagati za to, da rešujemo problem, ki se bo pojavil čez 20-30 let zdaj je treba vlagati v ljudi, v mlade, zato, da bodo čez 20-30 let lahko rešili problem. Kajti to so ljudje, pri katerih bo še 20 let lahko trajalo, da dosežejo svoj polni potencial. To so rešitve, ki morajo postati politično sprejemljive in to je veliki ziv, ker mnogi ljudje danes v tem še ne vidijo velikega izziva. Zvarčevalnimi ukrepi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 dotaknili določenih tem, ki so bile obravnavane v razpravi. Gospa Jana Tom je še prosila za besedo, potem pa bom predal besedo gospodu Čevinskiju, ki bo povzel dosedanjo razpravo. Izvolite. Ja, Äh, tere ka minu poolt kõigile tegelikult eestkõne- lepo pozdravljeni vsi težko je spregovoriti po prejšnjem govorniku vseeno pa bi želela podariti nekatere stvari prihajam iz obmejnega območja Evropske unije Pri nas pravimo, da nihče ni z vsem zadovoljen, ne glede na to, kako bogati ali revni so. Podobno vidimo tudi danes. Predstavniki Združnega kraljestva pravijo, da nimajo težav z rodnostjo zaradi tega, ker, je, ker so Poljaki tisti, ki poskrbijo za njo pri nas pa so takšne težave kot na mačarskem, ker je kar nekaj mladih, ki so se preselili v starejše države članice. Nekateri so s takšnim pojavom zadovoljni, mi pa ne moremo biti. To je ena od težav. Druga težava pa je naslednja. Ko govorimo o tem, da bi se na trgu eh, dela poslužili priseljencev, so tukaj določene težave ko govorimo tudi o upokojitveni starosti, kot je povedal eh, mačarski kolega, je pričakovana življenjska doba na mačarskem in v Estoniji nižja od eh, tiste na v Združenem kraljestvu in v Nemčiji tudi naše zdravje slabše. Eh, Eh, nekdo, ki je tesar ali pa mizar pri nas, ne more delati po določeni starosti, ker je preprosto preveč eh, slabega zdravja. Tudi to moramo upoštevati. Upoštevati moramo različne težave, različne razmere v različnih državah. Ne govorimo o državah, ki bi jih lahko ro, raz, rešili na eni ravni ravnanje neke države. Sem pa uh, optimistka in iskreno upam, da bomo lahko te težave rešili skupaj. V tem trenutku pa še vedno pažam, da tukaj države članice želijo doseči lasne interese. Vseeno poskušam ostati konstruktivna. Nekdo je govoril o srebrnem gospodarstvu. Vesela bi bila, če bi mi kolegi povedali za kakšen dober primer o tem, kako lahko starejše osebe vključimo v trg dela. O tem smo govorili pri nas na dolgo in široko, ampak rešitve so bile slabe, zaradi tega, ker smo preprosto ugotovili, da starosti se ne da ozdraviti, da stajajo le nekateri sektori, kjer starejše osebe lahko delajo. Stopnja izobrazba je v Estoniji precej visoka in tisti, ki so visoko izobraženi, govorijo dva tuje jezika ali tri tuje jezike, lahko delajo tudi tja v 90-ta leta, če pa eh, niso tako izobraženi, potem se zaposlitve ne morejo nadeljati. Tako da bi me veselilo slišati kakšen dober primer od drugih. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil predstavnikov nacionalnih parlamentov in eh, Evropskega parlamenta za sodelovanje pri tej razpravi. Sedaj pa predajam besedo poročevalcu, ki bo eh, nekako sklenil dosedanje razpravo. Gospod Červinski, beseda je vaša. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsedujoči, dragi kolegi, organizatori so me prosili, da nekako povzamem dosedanjo razpravo v obliki poročila. Kot sem že povedal na samem začetku, bi želel odgovoriti na vprašanje, ki sem jih na začetku zastavil. Prvo vprašanje je bilo, ali dejansko obstaja, obstaja resnična grožnja, eh, če nam ne bo uspelo ukrepati. Vsi, ki ste danes eh, sodelovali pri razpravi, ste povdarili, da obstajajo določene težave, predlagali ste tudi nekatere rešitve. Odgovor, ki smo ga našli, je ta, da moramo ne mudoma ukrepati zaradi tega, ker obstaja resnična grožnja krize, ki se lahko še poglobi. Drugo vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, kdo naj ukrepa. Z velikim veseljem sem eh, z vaše strani slišal. Morda sem kaj spregledal, ampak nihče ni krivil nikogar drugega. Tako menim, da moramo uh, ukrepati na nacionalni ravni, vse to pa moramo usklejevati na evropski ravni. Če bomo sprejeli ta sklep, potem smo zagotovo naredili precejšen preskok pri iskanju rešitve lahko predlagate tudi določene rešitve, ki ste jih sprejeli v posameznih državah, še posebej, kar zadeva ljudi, ki so izključeni iz trga dela. Dovolite mi, da kategoriziram nekatere težave. Po mojem mnenju namreč eno rešitev ta, da poskrbimo za gospodarski razvoj. Ustvariti moramo delovna mesta in gospodarski razvoj, z drugimi besedami, bo zmanjšal število ljudi izključenih iz trga dela. Gospodarski razvoj bo spodbujal mlade naj eh, stopijo že prej na trg dela. Ne bom govoril, eh, ne bom govoril o posameznih zahtevah. Omenil bom pa le naslednje, da je ekonomski razvoj možen, ko imamo stabilne državne finance. To je sedaj pomembna naloga za vse države članice in sicer, da se vzpostavijo primerni pogoji, ki bojo omogočili takšen razvoj. To je tudi ena od pomembnih nalog za Evropski parlament. Znotraj razprave se je naslovilo tudi druga vprašanja. Eh, slišali smo, da so na švedskem razmerje drugačne, da so v Združenem kraljestvu razmerje drugačne in da eh, so razmere povsem drugačne od opisanih v Evstoniji. Zato bi morali upoštevati razmere, v katerih smo se znašli, pri čemer ne smemo pozabiti, da imamo vsi dolgoročni cilj in sicer, da bi eh, trg dela postal eh, stabilen in da poskrbimo na ta način za prihodnost prihodnjih generacij. Če na ta cilj ne bomo pozabili, potem bomo ugotovili, da moramo tudi lokalne politike eh, usklevati na evropski ravni. Še zadnja stvar, ki bi jo želel omeniti in ki je bila tudi omenjena znotraj razprave, morda nekateri strokovnjaki to spregledajo, morda nekateri uh, um, ekonomisti, eh, znanstveniki na to pozabljajo. Govorim o socialni komunikaciji, o tem, da širimo informacije znotraj naših pokrajin, da govorimo o tem, da obstajajo možne grožnje, da obstaja tudi zunani element, da obstaja združena Evropa in da bi morali ljudje, ki v njej živijo, kako lahko dosežemo cilje, ki si jih želimo doseči razmislimo o tem in ne pozabimo, da če ne bomo se sporazumevali s širšo javnostjo, če ne bomo obveščali vsakega državljana, ne bomo tako lahko z doseženega, zastavljenega cilja tudi dosegli. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Červinskemu, poročevalcu. Rad bi se pa tudi zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali znotraj razprave. Tako smo zaključili in celo pravočasno prvo panelno razpravo. Sedaj pa bi želel predati moderiranje naslednje panelne razprave gospe Danuti Hibner, ki je evropska poslavka in gospod gospodu Govaževskemu, ki je podpredsedojoči odbora za evropske zadeve v polskem parlamentu.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 da preden začnemo, eh, povabim gospoda Boruseviča, da prevzame mesto predsedujočega. Hotel bi povitač s prvostopom. Naj med nami pozdravim eh, gospod. Konstanco Krejl, ki je evropska poslanka in ki bo poročevalka za to razpravo. Gospa Hibner je eh, že bila predstavljena tudi vam. Z nami je še gospod uh, Gaoževski. Na tej točki pa predajam eh, besedo gospe Krelj, ki bo na hitro podala uvod v razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Hübner kolege in kolegice, sama je novost, da stojim tukaj spredaj, ponavadi v Evropskem parlamentu vedno govorimo iz našega sedeža. No, ampak eh, z veseljem spregovorim tudi od tukaj, upam, da imate tolmačenje. Gospod Van Nistelrooy in pa sama sva poročevalca za splošno uredbo veste, da je v začetku oktobra komisija predstavila zakonodajni svežen za naslednje eh, za kohezijsko politiko. Od takrat se, učinko, se intenzivno ukvarjamo s tem. Zastavili smo si časovnico in upamo, da bomo do konca leta 2012 Eh, uskladili stališča in da bomo predložili skupni svežen za prihodnjo kohezijsko politiko. Vse skupaj je odvisno tudi od tega, ali bomo zaključili srednjeročno finančno obdobje, kajti brez um, financiranja oziroma finančnih dogovora ne moremo sprejeti te zakonodaje. Prav gotovo pa je to v interesu tako ministerskega sveta, kakor tudi Evropskega parlamenta, da kar najhitreje konča priprave. Najprej naj na tem mestu povem, da nas veseli, da je komisija podala ta predlog. Predlog jasno kaže na to, kje so izzivi po letu 2014 na področju kohezijske politike. Pozdravljamo zlasti to, da so bili upoštevani številni predlogi iz poročila PIPER o petem kohezijskem programu. To je bilo sprejeto v zakonodajni svežen. In dobro je tudi to, da ugotavljamo, da je komisija prevzela naslednji predlog, namreč vse regije naj bi sodelovale eh, v prihodni kohezijski politiki. Glede tega so obstajala raznolika stališča sama mislim, da je pomemben signal, da v teh, da v teh težkih časih državljanom v regijah uh, sporočimo, da lahko vsi sodelujejo pri tej evropski politiki solidarnosti. Nadaljna pohvala komisiji za predlog, da so v splošni uredbi obravnavani vsi skladi skupaj, ne samo kohezijski. Uh, regionalni in pa socialni sklad, ampak tudi kmetijski sklad in pa ribiški sklad, ki to omogoča poenostavljen postopek za vse sklade, po drugi strani pa upamo, da bomo na ta način dosegli boljšo, boljše usklajevanje med posameznimi skladi in učinkovitejšo črpanje sredstev iz njih. Nova kohezijska politika se sooča številnimi izzivi. Tukaj je pomembno tudi okrepljeno teritorijalno in čezmejno sodelovanje. Eh, kohezijska politika je najpomembnejši, najpomembnejši inštrument za doseganje ciljev iz strategije za leto 2020. To je jasno razvidno iz eh, predloženega predloga komisije. Mm, izpostavili smo določene točke, uh, kjer se nam zdi, da je potrebno še dodatno razmišljanje, moramo morda še kaj spremeniti. Naj naštejem te točke, kajti obravnavali jih bomo tudi v okviru razprave. Mislim, da moramo najti ravnotežje med vsega, usmeritvijo v cilje iz strategije za Evropsko unijo 2020 na eni strani in po drugi strani moramo poštevati interes regij. V regijah mora biti možno na prožen način sprejemati prednostne naloge, prilagojene potrebam posameznih regij. Mislim, da lahko tukaj z partnerskimi pogodbami da imamo tukaj z partnerskimi pogodbami, ki jih je uvedla komisija v rokah, dober inštrument, ki ga lahko ustrezno oblikujemo, zato da bodo lahko se regije neposredno pogajale s komisijo o tem, kakšne potencijale nosi posamezna regija. Komisija je vzela eh, BDP za osnovo, zato da bi lahko ocenila potencial posameznih regij. Spet eh, imamo um, dve skupini, najprej manj razvite regije, manj kot 75 odstotkov BDP-ja, uh, to je nekdani cilj, dve, uh, cilj ena in pa cilj dve, ki presega ta procentni odstotek. Komisija je sedaj podala tudi nov predlog, parlament ga soglasno podpira, uh, namreč uh, komisija je uvedla umestno kategorijo v luči težke gospodarske eh, situacije se nam to zdi smiselno, torej umestna kategorija med 75 eh, odstotkov in pa 90 odstotkov poprečnega BDP-ja v Evropski uniji. Te regije moramo spodbuditi eh, v tej težki gospodarski situaciji, moramo spodbuditi dati tem regijam več možnosti, kot pa tistim, ki presegajo 80 odstotkov BDP. Če poskrbimo za to vrstno prožnost, potem je to lahko dober predpogoj za prihodnje delo v okviru kohezijske politike. No, za Evropski parlament eh, je zelo pomembna naslednja zahteva. Vsi poslanci svojih volilnih okrožij poslušamo pritožbe o prevelikih administrativnih bremenih, zato komisija predlaga poenostavitev postopkov. Eh, no, mi sedaj preverjamo, ali je to, kar je predlagano v svežnju, resnično predstavlja poenostavitev oziroma ali vse skupaj še otežuje. Morali se bomo pogovoriti tudi o vpraševanju pogojevanja, kako to organizirati, ali želimo to podpreti ali ne. Tukaj so potrebna dodatna posvetovanja in morda bomo lahko tudi z vaše strani eh, slišali nekaj dodatnih stališč o tem. V parlamentu se bomo pogovarjali tudi o okrepljeni mestni dimenziji. Seveda ne smemo pozabiti na podeželjski prostor, ampak eh, za ta imamo namenjen tudi kmetijski sklad. No, mesta Eh, ki predstavljajo 80 odstotkov prebivalstva v Evropski uniji, 80 odstotkov prebivalstva živi v mestnem okolju in zato bi morali s pomočjo kohezijske politike spodbuditi trajnostni razvoj mest in podpreti naše državljane oziroma meščane. Kakor veste, predlog komisije je povezan z predlogom proračuna. Po predlogu proračuna naj bi dali na razpolago 370 milijonov evrov v okviru tako imenovane zmogljivosti Connecting Europe, povezovanje Evrope. Eh, skupaj s svetom bomo morali poskrbiti, da bodo ta sredstva dejansko na razpolago. Prav gotovo pa se bomo morali pogovoriti tudi o tem, kako bi naj ta zmogljivost, eh, kako bi naj bila ta zmogljivost organizirana, Connecting Europe, no in tudi temu naj bo namenjena današnja razprava. Hvala. E, eh, Najlepša hvala gospa Krelj. Preden nadaljujemo z razpravo, bi želel povedati, eh, kakšna so pravila. Tisti, ki želijo besedo, morajo spolniti poseben obrazec. Obrazec eh, so prejele vse delegacije ko bomo obrazce prijeli, bo sekretarjat pripravil seznam govornikov. Razpored govornikov bo eh, kot sledi dva poslanca za nacionalnih parlamentov, eden poslanec Evropskega parlamenta in tako naprej. Časa eh, za govor imate tri minute in eh, odštevanje časa se vidi na posebnem ekranu potem pa, eh, če se ne boste držali določenega časa za govor, eh, bomo začeli mahati z modro kartico, z modrim kartončkom. Sedaj pa predajam in odpiram razpravo. Najprej bi želel predati eh, besedo poslancu iz litvanskega parlamenta, gospodu Vitautas Krporevnjevsu. Najlepša hvala gospod eh, predsednik senata, dragi kolegi. Kohezijska politika Evropske unije je ena izmed glavnih politik, ki pripomorejo k eh, rasti in konkurenčnosti. Prinaša dodano vrednost, eh, teritorijalno kohezijo in tudi povečuje razvoj. Znotraj proračuna za obdobje 2013-2020 ima kohezijska politika pomembno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020. Zato je pomembno, da ta politika ostane močna in učinkovita. Da bi dosegli zastavljene cilje, ne smemo pozabiti, da je glavni cilj ta, da se zmanjšajo razlike znotraj razvoja pokrajin zato bi morala biti prednostnega pomena obravnava manj razvitih regij znotraj Evropske unije. Kar zadeva predloge Evropske komisije, pa lahko povem naslednje. Skrbi nam povzročajo predlogi, da bi eh, se kot zgornjo mejo doda, eh, določilo 2,5 eh, odstotka GDP. To pomeni, da bi se podpora močno znižala in sicer z 81,5 na 60 odstotkov, kar bi pomenilo, da bi manj razvite regije težje dohitele bolj razvite regije v prihodnje. Spremembe pri tej naj, najvišji vrednosti podpora bi najbolj prizadele tiste regije, katerih BDP je najbolj se znižal v času krize. To bo seveda upočasnilo eh, postopek duhajanja drugih eh, bolj razvitih regij in seveda vzpostavile se bodo še večje razlike med regijami potrebno upoštevati tudi uporabo eh, strukturnih eh, podpor, kar zadeva cilje, eh, bomo morali zastaviti malce manj ambiciozne načine za doseganje teh ciljev. Obenem bi želeli razpravljati tudi o najmanjših ravnih in proporcijah, ki jih je treba določiti. znotraj proračunskih predstavk, ki naj bodo namenjena eh, iz kohezijskega sklada v socialni sklad. Malce smo eh, eh previdni glede tega, da bi se eh, 10 milijard iz kohezijskega sklada namenilo eh, projektom za evropsko infrastrukturo. Tukaj marsikaj še ni jasno, zaradi tega, ker ne vemo, kakšna podpora bo veljala za konkretne projekte. Ne na zadnje bi želel omeniti še nekatere zamisli, ki jih želimo podariti. In sicer podpiramo to, da bi se vzpostavilo eh, skupen strateški okvir, ki bi pokrival vseh pet evropskih skladov. To bi tudi omogočilo večjo povezanost med različnimi veri financiranja. Podpiramo tudi uključevanje eh, pogojev ex ante za strukturne sklade, ki se navezujejo tudi izvaje, na izvajanje kohezijskega sklada. Naj povem tudi, da smo malce v skrbeh glede osnutkov eh, dokumenta, zaradi tega, ker ti ne zmanjšujejo upravnega brebena, kot bi morali. Izvajalska pravila eh, za države članice bi ravno tako morali poenostaviti. Naj ob ob koncem še izrazim upanje, da se bo te predloge še dodatno izboljšalo. Hvala. Najlepša hvala za zanimiv prispevek. Sedaj pa predam besedo gospodu Žaku Leneju iz francoske narodne skupščine. Gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Znotraj uh, te panelne razprave, ki se dotika socialne kohezije in uh, regionalnega razvoja, bi želel povedati nekaj stvari, ki povzročajo skrbi francozov. Prepričan sem, da uh, podobno velja tudi za vaše države. Govorim o teritorijalnih neenakostih, uh, kar zadeva dostop do javnega zdravja. Uh, Franciji, kjer je vse večje staranje prebivalstva, se morajo ljudje eh, nekako, morajo ljudje poskrbeti za svoje zdravstveno varstvo. Študija eh, Statističnega urada za javno zdravje pravi, da bo v naslednjih eh, desetih letih zaradi povečanja starajočega prebivalstva morali poskrbeti za takšne, za precejšnje povišanje prispevkov v leta 2011 se je pokazalo, da kljub temu, da prihaja do določenih sprememb, bo učinek lehte šele dolgoročni. Če si pogledamo različne regije, vidimo, da obstajajo dejansko razlike med pokrajinami. Eh, in da se vzpostavljajo prave zdravstvene puščave. To so izzivi, ki jih je treba obravnavati zato, da bi po vsem eh, nacionalnemu zemlju omogočili pravilne eh, zdravstvene storitve. Zato so potrebni posamezni mehanizmi, finančne spodbude, tako da bi lahko študentje se osredotočili ehm, k iskanju dela znotraj prednostnih območij, še posebej ruralnih območij. Eh, obene moramo tudi pridobiti ljudi, ki so pripravljeni eh, delati znotraj drugih težjih eh, sektorjev. Obenem moramo ugotoviti, da je precej problematično odseljevanje zdravstvenih delavcev iz ruralnih območij. Zato moramo narediti, kar moramo, zato da bi vzpostavili drugačno ravnotežje, morda eh, tudi skozi socialno kohezijo. Najlepše hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodu Van Nisteroju iz Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, tukaj sem, tukaj sedim, maham vam. Hvala, gospod predsedujoči. Skupaj z, gospodo, z gospod Krel sva povzela najpomembnejše eh, točke v zvezi z razpravo zaradi tega, ker potrebujemo eh, doprinos vaših parlamentov, vaših eh, regij. Naj povem nekaj stvari. Ko govorimo o socialni koheziji, se je pomembno zavedati, kakšno je. Eh, kakšen je položaj eh, socialnega eh, sklada, ki se ni poslabšalo, čeprav nekateri pravijo, da so socialni aspekti tisti, ki se jih morajo lotiti nacionalne države. Če si pogledate bolj razvite regije, lahko gotovite, da je kar 50 odstotkov sredstev, ki prihajajo iz socialnega sklada. E, socialni sklad je zelo e, vezan na temo, o kateri smo govorili. E, navezuje se na teme trga dela, na socialne teme, s katerimi poskušamo čim več časa obdržati ljudi na trgu dela. Tako da vidimo, da kljub temu, da je kriza, ostaja socialni eh, sklad eh, zelo pomemben in skozi njega potekajo razne oblike sofinanciranja. Razni poročevalci smo si tudi pogledali, eh, kaj je zapisano v okvirih in tudi v strateškem okviru, ki je zelo pomemben. Trdimo, da To ne bi smel biti neki eh, delegirani akt eh, Evropske komisije, pri tem bi morali skupaj delovati. Eh, ko govorimo o funkcionalnosti, o preglednosti, bi lahko se sprožila prava razprava. Evropski parlament zaradi tega meni, da je trebno, potrebno tukaj speljati postopek soodločanja skupaj sveta. Naš občutek za to je, da bo tudi komisija šla v to smer. Tako da. To je nekaj zelo pomembnega. Kar zadeva partnerske pogodbe, pa velja, da je zelo dobro, da lahko na ravni države članice pripravite eh, poseben pristop, eh, znotraj katerega upoštevate vse eh, pomembne točke, kot so recimo točke dostopa do javnega zdravja, ki so pomembne za neko državo članico. Vendar moramo pri tem slediti načelom regionalne politike. Zadeva mora biti speljana od spodaj na zgor. Tako da bo do eh, leta 2013 vsi partneri na decentralizirani ravni pripravili predloge, ki eh, bodo omogočili doseganje ciljev opredeljenih v strategiji Evropa 2020. Tako eh, ta pogodba ne bi smela pripeljati do neke centralizacije moči eh, v roki države oziroma v roki Evropske komisije. Naše stališče je jasno, pri tem iskreno upamo, da nas boste podprli, tako bomo lahko v naslednjih letih podprli to novo metodo. Tako da ne bo prišlo do ponovne nacionalizacije. Še uh, nekaj glede dodeljevanja uh, sredstev. Naš cilj ni ta, da bi imeli tok sistem brez prožnosti, brez fleksibilnosti gre za, ko govorimo o pregremerjanju operativnih programev, programov, go, moramo govoriti o rešitvah, ki se razvijajo od spodaj na zgor. Tako da tukaj ne bo zastopana samo tista glavna pozicija. Skratka, zelo sem vesel, da sem tukaj, da lahko sodelujem pri tej razpravi, znotraj katere poskušamo ugotoviti, kako bi lahko izboljšali predlog Evropske komisije. Ampak osnova, samo osnova tega predloga je pa spremljiva za nas. Magu. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospe Zandi Kalinovki Lukaševiči iz Latvijskega parlamenta. Lepo pozdravljeni, dragi kolegi. Spoštovani gospod predsedujoči, v veliko veselje mi je, da lahko spregovorim na tej seji. Rada bi se zahvalila v Evropskem parlamentu, ki je se organiziral ta dogodek. Že od same vzpostavitve Evropske unije je to področje pomembno področje, ki pa temeli na eh, modelu rasti. Zato mora biti to tudi glavna naloga Evropske unije, čeprav smo na težkem, eh, na na težkem položaju. Strategija Evropa 2020 si je zastavila ambiciozne cilje. Kohezija, eh, kohezijska politika nam jih bo pomagala doseči, ampak o pogoju, da bomo zagotovili potrebne naložbe. Zato moramo tudi proračunske postavke uskladiti z strategijo Evropa 2020. Pri tem je treba upoštevati še posebej kohezijsko politiko. Če eh, si pogledamo preučitev eh, različnih regij v prejšnjih letih, še posebej kar zadeva izobraževanje in usposabljanje, ugotavljamo, da je potrebno uh, govoriti o pomenu človeškega kapitala za razvoj uh, regiji. Še, še posebno pa je treba ulagati na tem področju v manj razvitih regijah. Od leta 2005 do danes smo znotraj latvijskih regij Eh, imeli usmerjene politike, ki so nam omogočile dinamično rast in tudi večjo konvergenčnost. Naš BDP v primerjavi s poprečnim BDP-jem Eh, pa tudi porast človeškega eh, kapitala, produktivnost eh, se dvigujejo oziroma so se dvigovali vse tja do nastopa obstoječe krize. Rast ni bila takšna kot v večini razvitih regij v Evropske uniji možnost, da se bo to eh, nadaljevalo tudi po krizi, je precejšna. Če si pogledamo vse zadeve znotraj eh, konteksta porazdelitve kohezijskih sredstev, eh, lahko gotovimo, da je za nove države članice, kot so Latvija, Litva in Estonija, nemogoče doseči 50 odstotno črpanje sredstev. V primeru Latvije govorimo o 70-odstotnem znižanju. Če želimo doseči trajnostni razvoj, potem moramo vse temeljiti na solidarnosti, tudi kar zadeva kohezijsko politiko. Če želimo imeti Evropsko unijo, ki bo razvijala gospodarstvo, ki bo delovala trajnostno, si ne smemo privoščiti situacije, znotraj katere bi eh, znotraj večletnega finančnega okvira poskrbeli za določila, da bi tisti, ki so največ utrpeli zaradi krize, ki so izvedli najpomembnejše varčevalne ukrepe, se znašli na točki, da bi bili kaznovani s takšnim zniževanjem kohizijskih sredstev v naslednjem obdobju. Evropska unija ne bi smela tako diskriminirati pri razporeditvi kohizijskih sredstev. Delovati moramo solidarnostno, le na ta način bomo dosegli rast in poskrbeli, da bo Evropa trajnostno naravnana za vse državljane. Tako da resnico, resnično upam, da bomo v nadaljnih razpravah o kohezijski politiki v naslednjem obdobju se lahko povrnili k osnovnim ciljem, k osnovnim vrednotam. Sedaj pa. Poskrbimo za večjo kohezijo in za spodbujanje razvoja regij. Evropski parlament bo pri tem seveda imel odločilno in pomembno vlogo, Zato sem vesela, da o tem razpravljamo danes in da si lahko izmenjamo stališča. Hvala, da ste mi dali možnost, da sem lahko podala svoje stališča. Veselim se že zelo pozitivne in konstruktivne razprave. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. I poproszę teraz o zabranie głosu pana. Hvala lepa. Gospod eh, Edmund Witbrod iz Polskega senata. Hvala lepa. Želel bi se navezati na to, kar je povedala gospa poročevalka Krel. Omenila je dva elementa strategije za leto 2020 in pa kohezijsko politiko. Tukaj gre za ključne instrumente, ki jih lahko uporabimo v ta namen. Na evropski ravni je potrebno okrepiti socialno vključenost in to na enak način v vseh državah članicah. No, potem pa obstaja tukaj še raven držav članic, ki smo jih obravnavali v prvem panelu. Gre za upokojitveno starost, zdravstveno skrbo, eh, trg dela. To so zadeve, ki jih, opra, ki jih uravnavajo države članice ampak zdi se mi, da so tukaj ključnega pomena regije. Pravzaprav uh, se vse to izvaja na regionalni ravni, tam se sprošta ta eh, potencial vendar pa je kohezija odvisna tudi od posameznih značilnosti regij. Odvisna je od gospodarskih značilnosti, demografskih dejavnikov in pa drugih dejavnikov, ki se razlikujejo od regije do regije. Instrumenti kohezijske politike se lahko bolje uporabljajo v regijah, kajti regije bolje vejo, kako jih izkoristiti. Zato menimo, da je naša politika, v, naša politika na polskem na tem področju uspešna in prilagojena regijam. Ko govorimo o strateških ciljih, bi morali dvigniti status kohezijske politike po vsej Evropi. Kohezijski skladi bi morali biti ohranjen na sedanji ravni ali pa uh, bi se morala ta sredstva še povečati. O tem govori tudi predlog komisije in to pozdravljamo. Se pa bojimo mm, novih groženj. Um, no, tukaj uvajamo neko novo kategorijo umestnih uh, regij in uh, skrbi nas, ali to ne bi morda spodkopalo uspehe dosedanje kohezijske politike. To moramo poštevati pri naših razpravah. Hvala lepa, gospod senator. Če želi še kdo sodelovati v razpravi, naj izpolni obrazec in ga predloži. Sedaj pa vabim gospedi gospoda Nunoša iz eh, portugalskega parlamenta. Hvala lepa. Pozdravljam vas v imenu vseh mojih kolegov. Trajnostni in uravnotežen razvoj po vsej Evropske uniji, to je ideja kohezijske politike. Na portugalskem se dogaja, da se ljudje iz um, notranjih območij sedijo na obalo in sicer zato, ker iščejo službe v večjih mestih. Ta pojav je privedel do, večje, do više stopnje urbanizacije. Mesta rastejo, podeželje pa se zapušča. Um, no, zato obstajajo socialni in pa okoljski problemi v zvezi s tem. Um, to pa povečuje tudi probleme brezposelnosti v mestih podeželje je prazno in tam živijo samo starejši ljudje. To povzroča tudi, demografsk, tudi velika demografska in pa gospodarska neravnovesja. Zaradi gospodarskih problemov, s katerimi se soočajo ljudje v mestih, tudi se ne odločajo za družine. Zato potrebujemo ustrezno razvojno politiko. No, pa še nekaj. V času krize, ko ljudje skušajo uh, konsolidirati svoj proračun, se uh, vsi zatekajo k centraliziranim politikam. V, na portugalskem nimamo ustrezne regionalizacije in uh, sredstva, ki bi bila namenjena regijam, bi lahko bila preveč razpršena to času eh, poskusa konsolidacije proračuna. Tukaj obstaja resno tveganje. Evropska regionalna politika je velik uspeh. Mora se prilagoditi novim izzivom, ampak za nas je ta politika ključnega pomena. Regije morajo uskladiti svojo razvojno stopnjo, tako da bomo imeli blaginjo v vse Evropske unije. Potrebujemo usklajen proračun regionalni razvoj, na ta način bo omogočena gospodarska rast, na ta način bi se povečala rodnost zaradi boljših gospodarskih izgledov. To bi bilo v korist vseh. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Hübner, evropski poslanki. Oh, uh, Naj izkoristim priložnost, preden damo besedo spet poročevalki, da se odzove na vaše pripombe. Eh, pa se želim kot predsednica odbora ehm, za regionalni razvoj obvestiti o nekaterih točkah ki jih predvidevamo v novem regulativnem okviru. Kakor veste, smo sedaj v parlamentu močnejši, so odločamo za svetom o prihodnji obliki kohezijske ali regionalne politike. Enako vredni smo svetu in to pomeni, da moramo prevzeti tudi večji del odgovornosti. Zadnji dve leti smo se pripravljali na odločitve o naslednji finančni perspektivi. V tem času je parlament sprejel kar nekaj odločitev, poroč, eh, poročil o prihodnji finančni perspektivi. Eh, imeli smo kar nekaj eh, poročil na lastno pobudo, sodelovali smo z Evropsko komisijo, zato da bi pomagali sooblikovati prihodne predloge in da bi sodelovali za svetom in pa komisijo v obliki različnih eh, strokovnih skupin in pa skupin na visoki ravni. Razpravljali smo o izzivih in pa prihodnih okvirih te politike. Eh, to pomeni, da so naši poročevalci sedaj pripravljeni na to, da bi kar eh, najhitreje zaključili postopek. Namen trojke predsedstva Polske, Danske in pa Cipra. je ta, da bi zaključili delo v naslednjem regulativnem okviru do konca naslednjega leta. No, istočasno pa je potrebno jasno povedati, da je to odvisno tudi od tega, kako bodo potekala pogajanja o naslednjem finančnem, večjem finančnem okviru. Kakor si lahko predstavljate, Ehm, moramo sedaj pustiti oklepaje prazne, nimamo številk, ampak v nekem določenem trenutku ne bomo mogli nadaljevati dela brez teh številk, kajti veliko odločitev o prihodnih politikah bo odvisnih od tega, koliko sredstev bomo imeli na razpolago. Zato vas prosim, da se tudi vi pogovorite doma za svojimi vladami, tako da bo regulativni okvir in pa eh, pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru potekala sporedno to mora potekati gladko. Eh, lahko vam zagotovim, da parlament ne bo zavlačeval celotnega postopka. Eh, no, eh, ne pa vas spomnim tudi na vašo ulogo, lahko podajate uradna mnenja o vseh pobudah, ki prihajajo iz komisije. Imate pa tudi politično odgovornost, ne glede na to, ali ste v koaliciji ali v opoziciji, morate skušati vplivati na stališča svojih vlad. vaša vloga presega cilje varčevalnih svežnjev, ki govorijo zlasti o krčenju sredstev v nacionalnih proračunih. Razmišljati morate tudi bolj dolgoročno, potrebujemo rast v Evropi in potrebujemo takšen evropski proračun, ki nam bo dovoljeval, da uložimo v vse razsežnosti rasti, eh, tako socialne, kako tudi gospodarske. Eh, zlasti je to pomembno v kontekstu vloge regij in pa mest, kaj ti prav od tam izvira rast. Na vas spomnim na to, da smo v preteklih letih organizirali tudi številne predstavitve, prisluhnili smo strokovnjakom, udeleženim stranem, zato da bi bolje razumeli obstoječe izzive trenutnega sistema. In tudi v naslednjem letu bomo nadaljevali s takšnimi predstavitvami. na ta način bomo lahko prisluhnili um, stališčem uh, tistih, ki dejansko izvajajo te politike. Naj skoristim priložnost, da vas uh, spomnim na to, da trenutno spreminjamo obstoječi zakonodajni okvir na pobudo komisije regulativni okvir spreminjamo na ta način, da bi najbolj prizadete države lahko bolje izkoristile sredstva, ki so na razpolago v kohezijskem skladu. Eden izmed predlogov sprememb je bil vezan na dopolnilo eh, stopnje sofinanciranja, drugi predlog spremembe se je nanašal na inštrumente finančnega inženiringa, Eh, potem pa začenjamo razpravo tudi o novem predlogu komisije o zmogljivosti za porazdelitev tvegan. Eh, skušamo ustvarjati, skušamo omogočiti tudi možnost, da bi um, Evropska investicijska banka pomagala tistim uh, državam, ki se soočajo z največjim proračunskim problemom primankljajem oziroma javnim dolgom. No, torej, eh, vsekakor računamo na vaše sodelovanje v prihodnem letu in eh, na koncu se vam želim še zahvaliti za pozornost. Hvala lepa za ta pomembni prispevek. Sedaj pa dajem gospodu Augustinu iz eh, Polskega senata. Przeglądamy się polityce. Hvala lepa. Danes uh, razpravljamo o regionalni politiki Evropske unije in to z točno določenega vidika. Namreč ukvarjamo se z posledicami demografskih sprememb, ki se odvijajo v Evropski uniji. Prejšnji panel je že pokazal na to, da so tukaj raz, se tukaj razmere razlikujejo v posameznih državah eh, članicah in pa v posameznih regijah teh držav članic. No, kar se tiče gospodarskega razvoja med posameznimi iz, eh, torej v regijah, eh, to lahko vedno prispeva k izboljšanju gospodarskih razmer v tej regiji in pa k izboljšanju eh, situacije starejših ljudi. No, um, določene regije moramo z demografskega vidika še posebej eh, vzeti v obzir. Govorimo o tistih regijah, ki, se, ki so najbolj prizadete zaradi pojava staranja prebivalstva. Mislim, da bi tukaj morali investirati v zdravstveno infrastrukturo, in panelu zvracano nam tutaj uvage, že v nek. Zlasti se moramo osredotočiti na preventivo. Če želimo, da bi ljudje delali dlje, potem morajo ti ljudje ostati eh, zdravi. Kakor je bilo omenjeno v prejšnjem panelu, eh, to predstavlja problem v določenih državah. Mm, v Estoniji in pa na Mačarskem, naprimer. Tam ljudje živijo manj časa in zato ne morejo zvišati upokojitvene starosti. Enako velja za. Um, izobraževanje. Če se neka oseba po daljši kronični bolezni želi vrniti na trg dela, potem je potrebno to osebo rehabilitirati. To je bolje, kot pa če mu damo um, in. Terminovi. Pamjentajme, že imamo dve prent. Kot pa da mu damo invalidsko pokojnino. Uh, ko gre za staranje prebivalstva, imamo Evropo dveh hitrosti. Eh, druga hitrost je višanje števila ljudi, ki so stari več kot 80 let. Eh, ti ljudje eh, so pogosto deloma invalidni in njihove družine ne morejo skrbeti za nje. V Evropi bomo morali poskrbeti za institucionalizirano oskrbo teh starejših ljudi. Eh, in tudi tukaj moramo investirati v okviru kohezijske politike. To je lahko spodbuja, eh, spodbuda razvoju. Na ta način bi lahko ustvarili delovna mesta v regijah, ki te infrastrukture do sedaj niso imeli. Naslednja točka je izobraževanje ne samo mladih, ampak tudi starejših ljudi. Če bi se najstarejši ljudje bili sposobni prilagajati spremembam trga dela, torej eh, vse skupaj postaja vedno bolj tehnično, eh, bolj računalniško in zato moramo investirati v vseživljensko učenje za starejše ljudi. Dati moramo drugo ali pa tretjo možnost za izobraževanje. Tudi V tem pogledu se infrastruktura zelo razlikuje od države do države in od regije do regije. Ko torej govorimo o ciljih regionalne politike, moramo vse to upoštevati v eh, moramo vse to upoštevati, eh, kajti vse to vpliva na potencial in pa možnosti posamezne regije. Hvala lepa. Sedaj pa predsedovanje seji predajam gospe Hübner. Ja, e, Hvala lepa. Moja uloga je ta, da dam besedo Konstanci Kril za njene zaključne pripombe. Po tej razpravi za kolegi iz nacionalnih parlamentov. Prosim, da pridete za govorniški odr in dajemo vam besedo. Äh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ugotavljam, da v vaših parlamentih razpravljate o enakih temah kot v Evropskem parlamentu. Se pravi, posod se pojavljajo enaka vprašanja. In eh, tudi, ko govorimo o smernicah, eh, kaj želimo razvijati, kam želimo iti. Eh, preden se začnemo ukvarjati z specifičnimi točkami, mi dovolite splošno pripombo. Kakor veste, ima Evropski parlament, je imel Evropski parlament posebni odbor, ki se je ukvarjal z finančno perspektivo po letu 2014. To je bilo poročilo Gariga in parlament je takrat rekel, če želimo naše cilje podkrepiti z sredstvi, če želimo resno vzeti izzive, s katerimi se sooča Evropska unija in pa regije, potem mora evropski proračun se povečati za vsaj pet odstotkov. To je bila težka razprava, kajti razprava je potekala v kontekstu gospodarske in finančne krize, ki še vedno traja. Predlog komisije o srednjeročnem finančnem načrtovanju ni, šlo, ni bilo tako ambiciozno kot eh, želja Evropskega parlamenta. Um, no, skupaj z eh, zmogljivostjo Connecting Europe je predvideno 370 milijard za kohezijsko politiko. To je velik del evropskega proračuna. Eh, če pustimo ob strani zmogljivost Connecting Europe, potem imamo na razpolago 326 milijard za kohezijsko politiko in to je manj, kot imamo na razpolago danes. Zato moramo najti način, um, no, zgodilo se je, da tudi ta zmanjšana sredstva, ki jih je predlagala komisija, ni Eh, ni, bila, ni bilo sprejeto v svetu in zato nas čakajo še težka pogajanja. Vsi veste iz vaših izkušenj z nacionalnimi proračuni, če nekje vzameš sredstva, potem eh, jih moraš druge povečati. Eh, dobro, lahko razpravljamo o tem, da želimo več kohezijske politike, več sredstev za zdravstveno skrbo, ampak potem moramo vedeti, odkot naj pride ta denar apeliram na vas, sporočite vašim finančnim ministrom, da se splača investirati v evropsko kohezijsko politiko. Splača se investirati v manj razvite regije, v manj razvite države članice. Uh, v njih je potrebno investirati v enaki meri kot v bolje razvite države članice. Prosim, uh, pozovite vaše regije, da naj odgovorno vodijo pogajanja o srednjeročni finančni perspektivi. Tukaj je potrebno najti neko ravnotežje. Ravnotežje med regijami, ki dobijo sredstva in pa eh, državami članicami, ki v glavnem prispevajo ta sredstva. Tega, tega ravnotežja še nismo zagotovili, zato nas čakajo težka pogajanja. Parlament je tukaj zelo angažiran kohezijsko politiko je potrebno finančno pod, podpreti, ampak eh, smo pravzaprav šele na začetku razprav in pa pogajanj. Pri naših razpravah v večjih in manjših skupinah smo vedno znova ugotavljali, tako smo ugotovili tudi o, v poročilu o demografskem razvoju Evropske unije in njenem vplivu na, kohezi, njegovem vplivu na kohezijsko politiko. Um, vedno znova ugotavljamo, da je to zelo pomembna tema. In eh, če si ogledate teme, s katerimi bi se naj ukvarjala kohezijska politika, potem moramo v okviru teh prednostnih nalog upoštevati tudi demografske spremembe in se na nje odzvati. Če želimo izboljšati dostop do uh, komunikacijskih uh, tehnologij, potem morajo te biti na razpolago v vseh regijah in vsi ljudje morajo biti um, usposobljeni za to, da uporabijo to, te tehnologije. E, enako velja tudi za starejše ljudi, tudi oni se morajo udeležiti e, v tej informacijski družbi, morajo sodelovati v informacijski družbi. In če govorimo o tem, da želimo okrepiti konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij, potem to ne pomeni, da gre samo za Eh, podjetja iz uh, industrije predelovanja kovin. To so lahko tudi podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstveno skrbo. Tudi ona ima, ona imajo lahko korist. In ko govorimo o tem, da želimo zaščito okolja in pa učinkovitost virov, potem to velja spet za vsa področja. In seveda tukaj sodelujejo tudi regije, ki so prizadete, prizadete zaradi odseljevanja. In zlasti, ko razpravljamo o vprašanjih razvoja prometne infrastrukture, moramo pri tem upoštevati posebne potrebe starajočega se prebivalstva. To je pomembna tema. Tudi v zvezi s prej omenjeno točko. Potrebujemo strategijo za razvoj mest, in to tudi uh, z vidika javnega prevoznega sistema. Moramo se vprašati, kakšne strukture potrebujemo v mestnih eh, območjih, zato da bi se lahko odzvali na potrebe mestnega prebivalstva. In uh, če se število prebivalstva manjša, potem moramo začeti razmisliti tudi o tem, da morda lahko umaknemo določeno infrastrukturo. Um, se pravi, vedno, ko govorimo o teh temah, eh, tudi o izobraževanju, to so za Evropski parlament vedno pomembne teme in eh, takšne bodo ostale. No, ko govorimo o teh enajstih prednostnih nalogah moramo temu dodati tudi prednostno nalogo, ki se ukvarja z demografskim razvojem Evropske unije. Na ta način bomo dobili nekaj prožnosti za regije. Prej sem povedala, da moramo poskrbeti zato, da se bodo regije v okviru partnerskih pogodb lahko pogajale o tem, kaj so njihove največje potrebe. Ehm, to velja manj za manj razvite regije, ki nimajo možnosti izbira, ampak to velja bolj za dobro razvite regije, ki se morajo osredotočiti na ključne prednostne naloge. Ehm, ampak tudi tukaj se posamezne regije eh, zelo razlikujejo med seboj. V Španiji obstajajo regije, ki so praktično brez prebivalstva in zato potrebujejo do drugačno dodeljevanje sredstev, kot pa naprimer obalna, obalne regije v Španiji. Sama prihajam iz vzhodne Nemčije in v vzhodni Nemčiji obstajajo regije, iz kate, iz, ki so jih zapustili vsi mladi ljudje, ker tam niso dobili dela. Moramo razmisliti, kako lahko razvijamo te regije ali morda potrebujemo novo infrastrukturo za starejše ljudi, Vse to moramo predvideti kot možnost, to mora postati dodatna prednostna naloga. Um, ki jo lahko dodamo k prednostnim nalogam uh, iz splošne uredbe. Upam, no, uh, vesela sem, da tukaj ni bilo kritik pogojevanja. Um, res je, da če želiš učinkovito, če želiš, da je dodeljevanje sredstev učinkovito, potem moraš eh, preveriti, ali eh, je temu pogoju zagotovljeno. Potem vprašanje pametne rasti. Eh, tudi to je bilo vključeno med prednostne naloge. Moramo pa se zdaj vprašati, kako je možno vse skupaj izvajati. To moramo vključiti v partnerske pogodbe in to mora biti tudi del strateškega načrtovanja kohezijske politike držav članic. Eh, moramo se vprašati, ali lahko spodbujamo zdravstveno strukturo, izobraževalno strukturo, vse to moramo vključiti v pogajanja. Pa še neka točka je izredno pomembna, to ste omenili skoraj vsi. Izobraževanje za eh, mlade, pa tudi za starejše, dodatno poklicno usposabljanje in pa zagotavljanje potrebne izobraževalne infrastrukture tudi v zvezi s tem moramo ponovno razmisliti o tem, kako to povezati. Um, sredstev, um, sredstev, sredstev ne smemo posvetiti samo izobraževanju, ampak tudi za to potrebni infrastrukturi. To bo postalo pomembno v naslednjem obdobju. Uh, 2000, eh, do 2000, eh, od 2014 do 2020. Uh, eh, prosim tudi za vaše komentarje glede tega, ali je. Ta predvidena rezerva nekaj smiselnega ali ne. Namen te rezerve ni ta, da bi imeli ta denar skrit nekje v Bruslu in da bi se potem pojavil nekdo, ki bi rekel, jaz sem bil uspešen in sedaj želim ta denar. Ne, ta, to rezervo petih odstotkov moramo ohraniti za vsako posamezno državo članico. to je lahko eh, tudi spodbuda za države članice. Lahko jim na ta način povemo, da če delajo dobro, potem lahko dobi še dodatna sredstva in se še bolj potrudi za svoje cilje. Eh, to bi lahko bil pameten inštrument. Vedno znova govorimo o pogojih in eh, žugamo, tega ne smeš in to še moraš narediti, preden boš dobil denar um, z tem inštrumentom bi lahko dali spodbudo dobrim projektom in pa za izmenjavo dobrih praks bi lahko ta sklad na učinkovit način uh, izkoristili. No, potem vprašanje zmogljivosti Connecting Europe. Tudi v zvezi s tem tudi v Evropskem parlamentu še vedno potekajo intenzivne razprave. Eh, v prihajajočih mesecih bomo se posvetovali tudi z vami, kolegi iz nacionalnih držav, zato da bomo poskrbeli za to, da bo to vprašanje napredovalo. Upam, da sem se odzvala na vse, na vse teme, ki so bile omenjene. Veselim se dobrega sodelovanja. In če imate predloge, za katere se vam zdi, da bi nujno, sprav, da bi nujno spadali v ta zakonodajni svežen, smo pripravljeni eh, te spremembe, te predloge preučiti in eh, prav gotovo se bomo še srečali v kakšnem trenutku, zato da bomo razpravljali o napredku pogajanj o trenutni kohezijski politiki. Hvala. Hvala. Um, Hvala lepa, Konstance. Sedaj pa bi prosila drugega poročevalca, Lamberta van Nistelrooya, za pripombe. Zelo, zelo na kratko, ker je Konstance Krel povedala že vse. Ob robu samo eno stvar, čeprav to ni tako obrobna zadeva, kot se morda zdi. Prejšnji teden je Evropska komisija predstavila še en del politike na področju raziskav. Raziskave sedaj prehajajo od 54 na 80 milijonov, torej sredstva rastajo. Ampak kaj se je dogajalo s sredstvi v tem času? 90, 93 odstotkov vseh teh sredstev porabijo stare države članice. Torej gre za posojanje sredstev univerzam in drugim inštitucijam, ampak predvsem v ostalih državah članicah. Zato moramo razmišljati o tem, kako bomo uskladili zmogljivosti zlasti v novih državah članicah, da bodo te lahko tekmovale za raziskovalna sredstva. Pri raziskavah je gonilo vsega skupaj odličnost, torej biti morate boljši od drugih. In včasih je tako, da sicer vemo, kaj je treba narediti, ampak sedaj moramo iti v smeri, da bomo rekli, morda bi po letu 2014 naredili nekakšne stopnice za doseganje odličnosti zlasti za konvergenčno območje. In lahko rečemo, dobro, lahko več sredstev porabite za izgradnjo infrastrukture, ne povsod, ampak v obliki grozdov, tam, kjer že obstajajo zmogljivosti univerz, pač zato, da bi bili bolj atraktivni. To je ideja stopnic, po katerih lahko dosežemo odličnost. In ko sem bil na Poljskem in to dvakrat, sem se srečal z Ministrstvom za gospodarske zadeve, z Ministrstvom za tehnologijo in za izobraževanje in oni so razmišljali v tej smeri. In tudi to bi lahko prispevalo k bolj k boljši ozemeljski uravnoteženosti na področju Evrope. Ne vem, kako se zgradi tako stopnišče k odličnosti, ampak eh, vem, da to treba narediti. Prosim, da mi in da nam pomagate. Hvala, Lambert. S tem prihajamo do konca te razprave. Naj izkoristim ponovno to priložnost, da povem dvoje. V prihajajočih letih bomo v zelo posebni situaciji. Upajmo, da bo to situacija po krizi. Evropa bo obupno potrebovala rast, ampak ne pogovarjamo se o rasti, ki bi nas pripeljala tja, kjer smo bili pred krizo. Ne, potrebujemo rast, ki bo temeljila na drugačnih gonilnih silah, na drugačnih dejavnikih rasti. Potrebujemo rast, ki bo v glavnem temeljila na dobičkih od produktivnosti. Tudi v Evropi moramo dojeti, da če želimo trajnostna delovna mesta, mesta, ki jih ne bomo že jutri izgubili zaradi novih um, porajajočih se gospodarstv, potem potrebujemo delovna mesta, ki bodo temeljila na bolj konkurenčnem gospodarstvu. To je povsem jasno. Pogledati si moramo, odkot naj rast pride v prihodnih nekaj letih. To je odvisno od regije do regije. Dejstvo je, da konkurenčna inovativnost pomeni nekaj drugega nekje na Irskem ali pa v najrevnejši regiji, recimo Bolgarije. Poštevati je skratka treba tudi ozemeljske specifike. Cilj pa je enak. Bolj kot smo revni, bolj moramo biti inovativni in konkurenčni, če želimo ujeti za ostanek. Dejstvo je namreč, da imamo dosti krat to tendenco, da samo najbogatejši vlagajo, ostali, manj bogati, pa naj to počnejo tradicionalno. Ampak vedeti morate, da, in tu bi vas rada spodbudila, da se pogovarjate z ljudmi na območjih, ki jih zastopate. Prisluhnite tudi tistim, ki so v zadnjih nekaj letih izvajali regionalne politike, da vam bodo povedali, kaj se obnese in kaj ne. In kot dela Konstance, lepo prosim, izmenjujte izkušnje z nami. Šele oktobra prihodnje leto bomo imeli sestanek z nacionalnimi parlamenti, ampak v mestnem obdobju smo odprti za vaše prispevke. Pridite, kadarkoli se želite pogovoriti. Med poročevalci imamo predstavnike vseh političnih skupin, tako da če bi se kdo rad obrnil na svojo politično skupino, vedno lahko najdemo kakega poročevalca v senci ali poročevalca za regulatorni okvir, ki vam bo lahko partner. Ampak kot rečeno, smo zelo odprti za sodelovanje. Hvala lepa torej za ta sestanek in upam, da bo naše sodelovanje preraslo v stalno in da se ne bomo videvali le enkrat letno. Obvestila bi vas rada tudi, da bomo pred večerjo imeli še sprejem. Potrudili smo se, da bi bila večerja nekoliko bolj zgodaj, ne vem še, če bo to možno. Prosim vas, da odidete eno nadstropje niže in sicer v espas je hudi menuhin, kjer bomo imeli sprejem. Hvala lepa torej za vašo udeležbo na današnjem sestanku. S tem je sestanek zaključen. Nasvidenje.